Bene. Cari colleghi. Draghi colleghi. Mislim, da moramo začeti. Kajti zunani minister Mačarske je prišel povsem pravočasno in imamo zelo dolg dnevni red. Zahvaljujemo se zunanemu ministru Janošu Martoniju. Je zunani minister Mačarske, kot sem že povedal, in predsedojoči za zunanjo politiko Evropske unije. Zahvaljujemo se mu, da je torej sprejel naše povabilo in da bo med drugim spregovoril o procesu širitve na, Zahodni Balkan, na Vzhodni Balkan. Eh, rad bi se zahvalil mačarskemu predsedstvu, posebej vam, gospod zunanji minister, za dinamiko in sicer pozitivno dinamiko v širitvenem procesu. V času mađarskega predsedstva je Hrvaška močno napredovala, približala se je zaključku pogajanj. Glede na zadnje ocene, ki so bile, mislim, da prejšnji petek podane strani Evropske komisije, ostajajo odprta še štiri poglavja, ki pa so v zaključnem obdobju. Še eno državo kandidatko je potrebno omeniti in sicer Islandijo. Pogajanja se bodo najbrž pričela pri naslednji medvladni konferenci in sicer 27. junija. Zaključili naj bi dva izmed štirih poglavi, torej je to postopek, ki precej hitro napreduje. Zelo pomembna točka pa je pridružitev Turčije Evropski uniji. To vprašanje seveda ostaja odprto, tukaj obstajajo določeni pomisleki. Vsekakor pa bi bilo zanimivo slišati vaše mnenja, predvsem v luči nedavnih volitev v tej državi. Ne želim več zavlačevati, kajti z veseljem bomo prisluhnili vašemu mnenju, ne pa moji predstavitvi, mojemu uvodu, zato brez nadaljnih uvodnih besed, kar predajam besedo zunanjemu ministru, prisluhnili vam bomo z velikim zanimanjem. Izvolite. Uh, thank you uh, very much. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobro jutro vam in vsem poslancem, ki so danes tukaj. Rad bi se vam predvsem zahvalil za vaše povabilo, pa tudi za uvod. V veliko čast in veselje mi je, da sem lahko danes tukaj in da vam lahko povem kaj več o razvoju dogodkov v zadnjih petih mesecih in sicer na področju širitve Evropske unije. Govoril pa bom tudi o nekaterih temah povezanih s tem. Sicer čisto na kratko. Tukaj sem bil pred približno petimi meseci imeli smo zelo zanimivo in živahno razpravo in sicer o izzivih in priložnostih širitvenega procesa na splošno in pa pogovarjali smo se tudi o specifičnih državah. Govoril sem tudi o programu mađarskega predsedstva, pri čemer sem se predvsem osredotočil na prednostne naloge tega programa in povdaril sem, da je ena izmed prednostnih nalog našega programa, da pospešimo širitveni postopek Evropske unije. Mislim, da smo se vsi strinjali, da je širitev strateškega pomena, širitev krepi Evropsko unijo in sicer v gospodarskem pogledu, pa tudi v političnem pogledu. Širitev mora biti zanesljiva in verodostojna. Seveda pa se je hkrati potrebno zavedati, da je širitev odvisna od določenih kriterijev, ki morajo biti izpolnjeni in ki jih morajo izpolniti vse države kandidatke. Moto mađarskega predsedovanja je bil močna Evropa. In tudi širitev smo postavili v ta kontekst. Zaradi tega je pomembno povdariti, da je razširjena, odprta Evropa, vključujoča Evropa, zagotovo močnejša Evropa. Če bi Evropa zaprla svoja vrata zunanjemu svetu, bi bila s tem šipkejša in bi jo zadušili notranji problemi in izzivi. Hkrati smo ob pričetku našega predsedovanja dejali tudi, in sedaj se mi zdi to še toliko bolj pomembno, da je širitev proces, da je potrebno zagotoviti kontinuiteto. vsako predsedstvo Evropske unije mora torej graditi na dosežkih prejšnjega predsedstva. To je še prav, to je bilo še prav posebej pomembno za naše predsedstvo, kaj ti predsedovali smo kot eh, zadnja članica trojke. Šlo je za trojko Španija, Belgija, Mačarska. Torej nadaljevali smo z delom trojke in z tem delom bo nadaljevala tudi naslednja trojka, Polska, Danska, Cipr. To pravim zato, ker ne verjamem v trofeje, ne verjamem v nagrade. Mislim, da to ni vprašanje narodnega prestiža, ne gre za to, kdo je kaj dosegal kdo česa ni dosegel. Kdo je dosegel to ali ono, to je proces in ta proces je v interesu nas vseh, to je evropski interes. In vsako predsedstvo ima zelo preprosto nalogo opraviti moje svoje delo in sicer na najboljši možni način in poskrbeti za napredek v tem postopku v interesu Evropske unije. tretji element, o katerem se seveda vsi strinjamo, kot sem že prej povedal, je, da mora biti širitev verodostojen proces in sicer na obeh straneh. To pomeni, da postavljamo določene zahteve, hkrati pa dajemo tudi kaj v zameno in ti, ta dva elementa sta tesno povezana, če so kriteriji izpolnjeni, če so izpolnjeni zastavljeni pogoji, potem mora seveda v prvi vrsti Evropska komisija ugotoviti, da je temu tako, potem pa mora predsedstvo poskrbeti tudi za določene rezultate. Ponovno bi rad povedal tudi, da je ključnega pomena dobro sodelovanje med inštitucijami. Naše izkušnje v zadnjih šestih mesecih so bile takšne, da je sodelovanje med inštitucijami na področju širitvenega procesa naravnost odlično. Evropska komisija je opravila ogromno dela, še prav posebej v zadnjih mesecih oziroma tednih. Tukaj govorim predvsem o primeru Hrvaške, kateremu se bom kmalo tudi vrnil. Izpostaviti je potrebno tudi politično podporo temu procesu strani Evropskega parlamenta. Ta podpora je še kako potrebna. Evropski svet pa je zelo dobro sodeloval z Evropsko komisijo. Predsedstvo je veliko pozornost namenilo učinkovitemu sodelovanju med eh, komisijo in svetom in če so In če je prišlo do kakšnih konkretnih rezultatov na področju širitvenega procesa, je to zagotovo zahvaljujoč temu zelo učinkovitemu in dobremu sodelovanju med inštitucijami. No, po tem kratkem uvodu pa pridimo k dejstvom. Naj jih na kratko orišem. Kaj smo torej dosegli? In s tem ne mislim zgolj na mačarsko predsedstvo, mislim na Evropski svet, na vse tri inštitucije v Evropski uniji. Ali smo napredovali v tem procesu? Ali smo naredili kakšen korak naprej v primerjavi z situacijo pred šestimi meseci? Ali je prišlo do konkretnih rezultatov? Je. Yeah širitveni proces sedaj napredoval v primerjavi z situacijo pred eh, šestimi meseci? Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, si moramo ogledati primere specifičnih držav. Čeprav, in to je potrebno takoj povdariti, je širitev zapleten in obsežen proces, ki se ne osredotoča zgolj na eno državo. Karkoli se zgodi v eni državi, ima takojšen vpliv na druge države. To, o čemer govorimo, je torej celoten širitveni proces, predvsem, ko gre za Zahodni Balkan ali pa države kot so Turčija in Islandija na področju Zahodnega Balkana. Ima uspeh ali neuspeh velik vpliv na celoten širitveni proces. Če smo v širitvenem procesu uspešni, potem dobi ta novo energijo, če smo neuspešni, pa pride do določene stagnacije, do določene apatije, ki se ne pojavi zgolj v Evropski uniji, ampak tudi v državah kandidatkah. In to je veliko tveganje, s katerim se srečujemo vsi. To namreč lahko upočasni celotni širitveni proces. Kar zadeva Hrvaško, ki je bila seveda v spredju v zadnjih šestih mesecih. je bil dosežen napredek že v času prejšnjih predsedstev. Belgijsko predsedovanje je zaključilo nekaj poglavi v zadnjih mesecih. Potem smo tudi mi zaključili tri poglavja. Kmetijstvo, regionalno politiko in pred kratkim tudi ribištvo. Še vedno pa ostajajo odprta štiri poglavja, In še zmeraj imamo na voljo dva tedna. Vendar pa smo sedaj v zaključnem obdobju in moramo biti zelo previdni. V tem trenutku ne morem napovedovati rezultatov, smo v zaključnem obdobju pogajanj in vsi veste, kaj se je zgodilo 10. junija, vsi ste slišali izjave predsednika Barosa, in komisarja Füleja. Torej, situacija nam je vsem dobro znana. Pogovori intenzivno potekajo, tudi v državah članicah. In še enkrat bi rad poudaril, da je ogromno dela opravila Evropska komisija. Evropska komisija je pripravila zadnje štiri, zadnje štiri osnutke stališč. To je bilo zelo dobro opravljeno delo. Ta stališča so bila izjemno hitro pripravljena in poznate tudi zaključke teh stališč. Pogoji so sedaj izpolnjeni oziroma zadostno izpolnjeni, zadostno poudarjam. Torej, zaključki so povsem jasni. Še vedno je potrebno pojasniti nekaj vprašanj in na tem intenzivno delamo, kot sem že povedal. Vedno smo bili optimisti v tem obdobju šestih mesecev, tudi v tistih trenutkih, ko nismo imeli ravno veliko razlogov za optimizem, ampak optimizma nikoli nismo izgubili. Sedaj vam lahko povem, da upamo in da obstaja tudi resnična možnost, da bi zaključili z obravnavo vseh poglavi do konca tega meseca pomembni sestanki bodo potekali 21. junija. Takrat bo potekal svet za splošne zadeve, kjer bomo razpravljali o še odprtih vprašanjih. In to je zelo pomembna razprava. Predsedniki držav in vlad pa bodo lahko o tem prav tako razpravljali 23. in 24. junija. Seveda pa imamo tudi še možnost, da bi organizirali medvladno konferenco nekje konec junija, zadnji dan 30. Zadnji rok je 30. junija, ne moremo imeti pridružitvene konference 31. junija, ker 31. juni ne obstaja, torej do 30. junija, do polnoči moramo zaključiti in to je seveda tudi čisto mogoče. Naj še enkrat povdarim, da je to proces. Ne gre za prestiž posamezne države, ne gre za zbiranje trofej. Gre za interes Evropske unije, pa tudi za interes držav kandidatk. Povedal sem že, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo v širitvenem procesu, ne glede na to, kaj se dogaja v eni posamezni državi, se je potrebno zavedati, da dogodek v vsaki specifični državi vpliva na vse druge države, na države kandidatke in na celotno regijo. In tega ne smemo pozabiti in to se je izkazalo v primeru dogodkov na Hrvaškem. Zelo jasne znake lahko vidimo, da se je zaradi pospešenega postopka na Hrvaškem situacija spremenila tudi v drugih državah. Tam se je pojavila nova dinamika, nov zagon. To vsi zelo dobro vemo. In jasno je, da druge države natančno spremljajo, kaj se dogaja na Hrvaškem. Pomislite samo na Srbijo. Srbija sedaj poskuša poskrbeti za nov zagon tudi v svojem procesu približevanja in tudi v drugih državah lahko vidimo znake pospeševanja tega procesa, sprejete so bile politične odločitve, ki bodo omogočile napredek v pridružitvenem procesu in temu lahko rečemo, čarobnost celotnega postopka, kar se dogaja v eni državi, se prenese na druge države, ki sprejmejo dražlja in se nan odzovejo. In to je tisto, kar je vedno znova poudarjamo. Ko govorimo o posamezni državi, o posamezni kandidatki, pravzaprav govorimo o celotni regiji. Še enkrat bi rad tudi izpostavil, da nas vse zanima uspeh širitvenega procesa. Verjeti moramo van, preseči moramo pojav, ki ga imenujemo širitvena utrujenost širitvena apatija, verjeti moramo v ta proces. Vendar, če želimo verjeti v proces širitve, moramo verjeti in zaupati tudi sebi. To je zelo pomembno v psihološkem, pa tudi v političnem pogledu. Širitev ima poseben pomen za nas vse. Živimo namreč v obdobju, v katerem se srečujemo z velikimi izzivi in če ne bomo verjeli vase, potem ne bomo nikoli verodostojni v očeh drugih. Ključni pogoj širitvenega procesa je, da verjamemo vase in da verjamemo v širitev Evropske unije. No, če nadaljujemo in se ponovno vrnemo k vprašanju ali smo dosegli napredek v zadnjih šestih mesecih? Potem je odgovor v primeru Hrvaške povsem jasen. Nihče ne more ugovarjati, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v naslednjih dnevih in tednih, je bil dosežen ogromen napredek, kot sem na kratko orisal. lahko pa bi nadaljevali s tem pregledom po posameznih državah in če bi to storili, bi ugotovili, da je bil v primeru vseh posameznih držav dosežen vsaj določen napredek. Na to sem opozoril že v času Hrvaškega oziroma ko sem opisoval Hrvaško približevanje Evropske unije, ampak vse države so določen napredek dosegli tudi same. Prej sem že izpostavil recimo Srbijo. Stvari se zagotovo premikajo. In tukaj ne govorim zgolj o aretaciji in izročitvi generala Mladiča mednarodnemu kazenskemu sodišču v Hagu, govorim tudi o določenih drugih zadevah. Govorim o bolj proevropskem ozračju v Srbiji. In sicer nasplošno. Tukaj govorim tako o politični eliti, kakor tudi o javnosti. Kljub temu, da obstajajo določeni segmenti družbe, ki niso preveč zadovoljni s tem, kar se dogaja obstaja tudi boljši dialog med Prištino in Beogradom, pri katerem pomaga Evropska unija. Pet eh, srečanj je bilo in dosežen je bil velik napredek glede vprašanja, o katerem se trenutno razpravlja. Tukaj gre za tehnično napredek, politični premiki so še potrebni, vendar pa je to zelo pomembno za državljane, ko gre za prosti pretok, ko gre za oskrbo z električno energijo ko gre za uknjižbo državljanov in tako naprej. In to je zelo pomembno in to spet kaže, kako zelo pomembna je evropska perspektiva, ki vpliva na napredek v teh pogovorih. Črna gora. Naslednji pomemben primer. Črna gora je dobila status kandidatke in opraviti, ima še veliko domače naloge. Pripravili so osnutek akcijskega načrta pod vodstvom novega mladega ministerskega predsednika in imajo tudi dobro možnost, da če bodo izvedli ta akcijski načrt, da bi kasneje letos, seveda po oceni Evropske komisije, lahko pričeli s pogajanji. Torej, morda bo določen pričetek, datum za pričetek pogajanj s Črnogoro. Nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. Ta je bila kandidat, ta je kandidatka že približno šest let. Pogajanja se še zmeraj niso pričela. Vsi vemo, da obstajajo pogajanja glede vprašanja imena države med Grčijo in nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo in zaradi tega je Evropska komisija sicer podala priporočilo, da naj bi se pogajanja pričela, ampak države članice tega priporočila niso mogle sprejeti, kajti sprejmejo ga lahko le vse države članice soglasno. In tega soglasja ni bilo moč doseči. kot veste, razprava še naprej poteka in kolikor vemo, sta se obe strani sedaj zelo, zelo približali, ne vem kako zelo približali, ampak verjamemo, da bo tukaj sadove obrodila moderna geometrija, da se boste tudi dve usporedni črti lahko združili in da boste državi rešili ta problem. Vsekakor si želimo, da bi ta razprava lahko bila zaključena in da bi se lahko pričela pogajanja po priporočilu Evropske komisije, pa tudi glede na stališče Evropskega parlamenta mimo grede. Potem bi lahko začeli pogajanja za nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo. No, če sedaj nekoliko zapustimo to regijo, kaj ti? Držati se moram držav kandidatka ali pa držav, ki so skoraj da kandidatke. Potem seveda ne moremo pozabiti na vprašanje Turčije. To je zelo pomembno strateško vprašanje in tega se vsi dobro zavedamo. Dejstvo je, da ni bilo odprto nobeno poglavje v času belgijskega predsedstva in tudi ne v času mađarskega predsedstva. In nimam prav velikega upanja, da bi se to lahko zgodilo v zadnjih dveh tednih potrebno se je zavedati, da je odpiranje po glavi odvisno od ocene Evropske komisije. Ko smo se o tem zadnjič pogovarjali, mislim, da pred petimi meseci, takrat smo govorili tudi o Turčiji in mislim, da sem izpostavil naše stališče. Evropska unija ima strateški interes, da nadaljuje z eh, pogajanji z Turčijo in takrat sem dejal tudi, da bi radi naredili vsaj korak naprej v odnosih z Turčijo, pri čemer se seveda zavedamo vseh težav, vseh izzivov, ki se pojavljajo v tem procesu. Kljub temu pa sem izrazil zelo previdno upanje, da bi lahko odprli poglavje 8. Tukaj gre za konkurenco, ampak nažalost, za konkurenčnost, ampak nažalost eh, nam to ni uspelo vendar pa je bilo to za Turčijo tudi zelo posebno obdobje. Šlo je za obdobje pred volitvami in volitve, kot vsi vemo, so potekale 12. junija. Potekale so preteklo nedeljo. No, saj to tudi pravim. No, no, prosim. Brez prepirov, popolno soglasje mora vladati. No, nedelja in pa 12. juni, to je en in isti dan, ne? Pomembno je, da vsi verjamemo in tukaj bi rad opozoril na izjavi predsednikov eh, Barusa in pa Van Rompoja, ki sta oba izrazila upanje, da bodo volitve poskrbele za nov zagon procesa modernizacije, tukaj govorim o reformi inštitucij, ampak da bodo te volitve dale nov zagon tudi širitvenemu procesu kot takšnemu. Reforma demokratičnih inštitucij in pa zagon širitvenega procesa sta namreč tesno povezana. Turčija mora poskrbeti za velike premike na področju državne pomoči, konkurenčnega prava in v obdobju tik pred volitvami je seveda situacija nekoliko drugačna, sedaj pa upamo, da se bo pričel ta proces odvijati, seveda pa se pojavljajo tudi določene politične težave. Samo tri, vpraša, tri poglavja bi lahko bila odprta. brez političnih težav. Tukaj gre za blokado enajstih poglavij, vendar pa hkrati moramo vedeti tudi, da je potrebno rešiti te politične probleme, te politične izzive. V nasprotnem primeru ne bomo mogli doseči oprijemljivih rezultatov v teh pogajanjih. Islandija. Ponovno jo omenjam. Mislim, da je bil dosežen velik napredek. Medvladno konferenco bomo imeli 27. junija in takrat bomo odprli štiri poglavja in upamo tudi, da bosta dve od teh štirih poglavi tudi takoj zaključeni, torej še v okviru te medvladne konference. Gre za poglavje 25, znanost in raziskave, in 26, eh, izobraževanje in znanost. No, vedno imamo podoben pristop, ko se pogajamo, ampak seveda pričakujemo še nekaj bolj težavnih vprašanj. Vsi dobro vemo, katera so ta težavna področja, ne želim jih naštevati, ne želim govoriti o podrobnostih. Naj le navedem nedavn dogodek in sicer, ko je EFTA oziroma organ za nadzor predvčerajšnjim izdal opozorilo glede Islandije in upam, da bo to vprašanje rešeno pravočasno pred pričetkom pogajanj. Še vedno obstaja torej nekaj odprtih vprašanj, ampak mislim, da smo lahko precej optimistični glede izida pogajanj z Islandijo. No. Zdaj pa se naj vrnem k državam, ki želijo status kandidatke. Na kratko sem že orisal situacijo v Srbiji. Veliko je odvisno, odvisnega od stališča komisije, ki bo objavljeno oktobra letos. In Srbi so sedaj zelo optimistični kar pričakujejo, je ne le, da bodo dobili status kandidatke, ampak upajo oziroma pričakujejo tudi, da bo določen datum za pričetek pogajanj. To je seveda odprto vprašanje in ne želim unaprej dati odgovora na to vprašanje. Z mačarskega stališča pa naj povem, da povsem podpiramo Srbijo pri njenih prizadevanjih. Seveda pa imamo tudi velik eh, nacionalni in regionalni interes, da se pogajanja pričnejo. Gre za sosedno državo in eh, upam, da bodo pogajanja s Hrvaško zaključena in naslednja na vrsti, saj z našega vidika je seveda Srbija in storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bi dosegli napredek tudi v tem procesu. Seveda imamo še eh, tri težavne primere, ne želim govoriti o podrobnostih, kajti to nekoliko presega sam širitveni postopek, gre bolj za celoten Zahodni Balkan kot takšen. Tukaj gre seveda za Bosno in Hercegovino, za Kosovo in pa Albanijo. Kar zadeva Kosovo, to je zelo specifičen primer in omenil sem že dialog, ki sedaj poteka med Srbijo in pa eh, Kosovom. Ta dialog veliko obeta, Kar pa zadeva preostali dve državi, tukaj veliko, je tukaj veliko težav in pa izzivov in o tem sedaj ne želim govoriti. Če boste imeli kakšno vprašanje, pa bom na nja seveda skušal odgovoriti. No, naj nakratko povzamem. Prvič, dosežen je bil napredek v večini držav kandidatk, pa tudi v večini držav ki želijo pridobiti status kandidatke. Na prvem mestu je seveda Hrvaška in če bomo res do konca junija lahko zaključili ta proces, bo ta imel velik pozitiven vpliv na celotno regijo, na postopek pridružitve v vseh drugih državah. Drugič, kar zadeva Zahodni Balkan, je celotna situacija neuravnotežena. Obstajajo določeni elementi nestabilnosti in tveganja. Vedno znova povdarjam pozitivno stran, predvsem hrvaškega približevanja, vendar pa je potrebno poznati tudi negativno plat medalje. In tukaj govorim o tveganju, o grožnjah ne smemo in ne moremo verjeti, da so vse težave rešene. Tega se zelo dobro zavedamo. Ne moremo verjeti, da obstaja varna prihodnost za celotno regijo, zato moramo ostati previdni tudi v okviru širitvenega procesa. In še čisto za konec, še enkrat bi se rad zahvalil vsem, ki ste nam izjemno pomagali v zadnjih petih mesecih in pol. V prvi vrsti naj podarim, da je Evropski parlament igral ključno vlogo v primeru Hrvaške, pa tudi nasplošno v širitvenem procesu in zato se vam zahvaljujem. Osebno bi se rad zahvalil vsem kolegom, vsem poslancem Evropskega parlamenta, ki so, kot sam vem, opravili ogromno dela. Rad bi izpostavil tudi vlogo Evropske komisije ki je bila izjemno dejavna še prav posebej v zadnjih tednih, pa tudi vse države članice so bile pripravljene sodelovati, delali smo v duhu soglasja, v duhu kompromisa in upam, da bo ta duh kompromisa prevladal tudi v zadnjih dnevih, v zadnjih dveh tednih in da bomo ob koncu našega predsedovanja do polnoči lahko rekli, da smo zaključili pogajanja za Hrvaško in. Celoten širitveni proces se bo nadaljeval na varen, verodostojen, zanesljiv in pa morda nekoliko hitrejši način. Hvala lepa. Ministro. Hvala lepa, gospod zunanji minister, za eh, vaš tako obsežen in popoln prispevek. Začenjamo z razpravo. Prvi prispevek. Gospod Svoboda, poročevalec za Hrvaško, tri minute imate na voljo. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod zunani minister, za vašo predstavitev. Zelo kratek bom, kaj veliko sploh ni za dodati. Najprej želim pohvaliti delo mačarskega predsedovanja in vašo osebno zagnanost v procesu eh, Hrvaške. Morda bi lahko ustavili uro 30. junija, kakor smo storili za Avstrijo, ampak mislim, da smo dosegli dober rezultat. Sveda moramo preučiti izvajanje, proces spremljanja mola, mora potekati do takrat, ko vstopijo. Parlament upravlja tukaj dobro delo. Vam in Hrvaški obljubljam, da takoj, ko bomo v parlamentu dobili dokumente, bomo izvedli hiter in zelo natančen postopek za to, da bomo sprejeli sklepe. Zelo natančen zato, ker se določene države še imajo pomisleke, vsekakor pa mislim, da je bil splošen rezultat dober in Evropski parlament bo še naprej podpiral ambicije Hrvaške. Drugič, Srbija. Mislim, da so bile vaše besede zelo pomembne. Vseeno pa želim na nekaj opozoriti. Včasih na to pozabimo. Namreč, tudi Hrvaški smo dali status kandidatke, ko niso bila rešena vsa vprašanja v zvezi z sodiščem v Hagu. Seveda lahko začnemo pogajanja, ampak kakor vidimo v nesrečnem primeru Makedonije, traja nekaj časa med tem, ko dobiš status kandidatke in ko začneš pogajanja. V sebi imamo nacionaliste na eni strani, na drugi strani pa demokratične sile. Zato menim, da bi morali dati demokratičnim silam jasen signal zato da dobijo pozitivno spodbudo iz Evrope, zato da bo to sprejeto tudi v Beogradu. Vi boste ostali v kolegiju zunanih ministrov, zato vas prosim, da ostanete še naprej angažirani za Srbijo. Ne zato, da bi nekako razvodeneli pogoje ali jih olajšali, ampak da pošljemo jasen signal. Ne smemo pošiljati signala Hrvaška, da vsi ostali pa ne. To bi bil napačen korak in tukaj se bom ustavil. Hvala. Grazie, Najlepša hvala, gospod Svoboda. Besedo ima gospod Kukan, predsednik delegacije za odnose med Evropsko unijo in Jugovzhodom. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, pozdravljeni in hvala lepa za vaše uvodne besede ko je Mačarska prevzela predsedovanje Evropski uniji, so se pojavljala določena legitimna pričakovanja, da bo Mačarska lahko aktivno posredovala v regiji Zahodnega Balkana. Imajo izkušnje in strokovno znanje na področju sodelovanja z državami v tej regiji. Pohvalil bi delo, ki ste ga opravili menim, da ste postili pozitiven vtis na dogodkih v tej regiji. Želim opozoriti na dvoje. Gospod minister, povedali ste, da je uspeh ali neuspeh vsake posamezne države v širitvenem procesu takšen, da lahko pozitivno ali negativno vpliva na druge države v tej regiji. To dokazuje Hrvaška, Čas je seveda zelo pomemben, ampak stvar je več ali manj rešena. Prav tako lahko rečemo, da je imelo to zelo pozitiven vpliv na vse države v regiji. Vesel sem, da to postaja realnost. Namreč, da so evropske institucije lahko učinkovite in da lahko pozitivno vplivajo na dogodke v regiji, zato da se regija približa Evropi. Če vsi govorimo soglasno, ko pošiljamo sporočila posameznim državam ali regijam, je to prav. Vsi moramo govoriti z enim glasom. Ni vedno enostavno. Evropski parlament ima včasih težave pri tem, glede na to, da je politična sestava parlamenta raznolika, da so tudi politični partnerji v tej regiji raznoliki, vendar samo tako bomo lahko zagotovili pozitiven vpliv. Interese državljanov in držav moramo postaviti na prvo mesto. Strinjam se, da je širitev zelo zapleten proces. Ima več vidikov, več značilnosti. Strinjam pa se tudi z vami, ko ste povedali, da je bilo nekaj pozitivnih dogodkov, vendar tudi nekaj ovir v celotnem postopku. Ampak, če si pogledamo preteklih šest mesecev, mislim, da je ustrezen, previden optimizem, kar zadeva širitev v to regijo. Pristop Hrvaške bo prav gotovo imel pozitiven vtis, in napredek Črne Gore, Srbije in morda tudi Bosne in Hercegovine. Tudi tukaj se pojavljajo upi, da bi se lahko stvari razvile pozitivno. Albanija je težji primer, imeli smo medparlamentarno zasedanje veliko, nismo dosegli, vendar prvič smo imeli civiliziran dialog, ne da bi drug drugega žalili. Zagotovili so nam, da želijo biti v zelo dobrem sodelovalnem duhu, zato bom sedaj končal. Hvala. Predsednik me grdo gleda in rad bi ostal prijatelj z njim, zato bom sedaj zaključil. Hvala lepa. Eh, dal vam bom sicer kakšno sekundo več, ampak ne smete pretiravati. Gospod Weigel, tri minute imate na voljo. Hvala lepa tudi za to dodatno minuto. Skušal bom biti kratek. Mister, minister, mister. Gospod minister, gospod Martoni, pripričan sem, da si Mačarska zasluži pohvale za svoje delo. Tudi vi si zaslužite pohvale za to, kar ste storili za to, da je Evropska unija ostala pozorna na problem širitve posvečali smo se tistim točkam, kjer smo proces lahko pospešili. Predsedovanje ste prevzeli v zelo težkem obdobju. Zlahka ne bi govorili o širitvi, lahko bi se spustili v razprave o krizi v sredozemlju, o finančni krizi in tako naprej. Ampak sedaj govorimo o širitvi in mislim, da je Mačarska pokazala, svojo specifično vlogo v tej regiji in zmogljivost, da se spopade s problemi. Opozoriti želim na vaše dobro delo, kar zadeva približevanje Hrvaške Evropski uniji. Opravili ste izjemno dobro delo, zato se želim tudi sam pridružiti predlogu gospoda Svobode. Kaj ko bi ustavili čas? zato da bi lahko izpolnili pričakovanja in do konca opravili delo, ki smo ga začeli. Vseeno pa želimo pozoriti na notranje politični problem v Hrvaški. Članstvo v Evropski uniji ne sme biti neke vrste trofeja določene politične opcije. Ne, gre za urednote. Urednote, ki jih mora sprejeti celoten narod. V tem smislu. so standardi zelo visoki in to morajo sprijeti tako celoten narod kot tudi manjšine. Razprava o tem na Hrvaškem še poteka, zato pričakujem, da se bodo stvari spremenile. Strinjam se z vami o tem, kako dragocen je širitveni proces in da je medsebojno povezan z vsemi državami. Uspeh Hrvaške bo vplival na druge države in potem bosta Srbija, Črnagora prav tako okrepili pričakovanja drugih držav. To bo okrepilo željo za to, da bi prispevali k stabilnosti v tej regiji. Hvala. Grazie, onorevole Weigl. Onorev... Hvala lepa, gospod Weigl. Gospod Howitt, poročevalec za nekdanje Jugoslavijsko republiko Makedonijo. Tri minute imate. Eh, Hvala. Gospod minister, hvala lepa za vaše besede. Predvsej previdni ste bili v zvezi z mladičem in njegovo aretacijo, ampak mislim, da moramo vsi na to upozoriti kot na pomemben korak naprej, ne samo za to regijo, ampak za človekove pravice na svetu nasploh. Seveda je treba izvesti še preiskav, kako se je lahko tako dolgo skrivo in tako naprej. Vsekakor pa moramo poslati signal vsem državam v regiji, da ne gre samo za primere za mednarodno sodišče v Hagu, Hadžič je še vedno na begu, ampak vse države moramo spodbujati, da privedejo zločince pred roko pravice. Vseeno pa želim opozoriti na to, da obstaja nevarnost, če se ukvarjamo samo s tako imenovanimi velikimi državami, kot sta Hrvaška in Srbija. Sem poročevalec za Makedonijo in zelo sem hvaležen za to, ampak nekdanja republika nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija, je primer, kjer bi lahko govorili o tem, da začnemo šteti čas, ne da bi ustavili čas. Srbija si zasluži datum za začetek pogajanj, to si tudi sam želim videti, ampak kot poročevalec za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo si želim videti, da bi tudi Makedonija dobila te, ta datum. Ali se strinjate z gospodom Fulojem? ko je dejal, da bi se pogovori lahko začeli še to koledarsko leto. Omenjali ste volitve v Turčiji, tudi v nekdani Jugoslavijski republiki Makedoniji so potekale volitve, zanima me, kakšen je vaš komentar v zvezi s tem. Tam sem bil prisoten, sicer popolnoma zasebno, ampak jasno je, da je bil volilni proces uspešen, vsekakor je predstavljal korak naprej glede na preteklost. Zanima me, ali se tudi vi pridružujete čestitkam za uspešno izvedbo volitev v tej državi. In še na koncu, ne želim, da omenjate specifično državo ali specifični primer, ampak ko pravite, da dvostranska vprašanja ne smejo biti del širitvenega procesa in da v svetu razpravljate, kako bi se lahko temu izognili, sam takoj pomislim na tri ali štiri primere držav, kjer bi ljudje dejali, da postopek ni bil uspešen in da so dvostranska vprašanja ovirala proces. Države v svetu, ki želijo nadaljevati s tem in sam se ne želimo to utikati, ampak ne glede na to, o katerih državah govorimo, te države imajo svoje mnenja in želijo zagovarjati svoje interese. Zanima me, ali lahko stopite nazaj in pustite, da se stvari odvijajo po svoje. Vi ste z Mačarske, vi imate svoje interese. Kako lahko tiste države, ki imajo svoje interese, lahko zagotovijo, da dvostranska vprašanja ne bodo ovirala širitvenega procesa. Kako bi lahko bili bolj učinkoviti v okviru sveta? Hvala. Hvala lepa, gospod Howitt. Besedo ima kolegica Brandner za tri minute. Um, Dobro jutro. Hvala lepa mačarskemu predsedstvu za to, da so to temo vrstili tako visoko na dnevni red. Pozdravljamo naprede Hrvaške v zadnjem letu in seveda še posebej v zadnjem mesecu. Skrbijo pa nas dogodke, ki smo jih videli en dan po signalu iz Bruslja. Parada ponosa v Splitu je doživela žalosten konec in to ni nekaj, kar si želimo videti v Evropi. Žalostno je, da po zelenem signalu iz Bruslja dobivamo napačne signale iz Hrvaške. To je eden tistih trenutkov, ko nas skrbi, kako se bodo reforme nadaljevale v prihodnih letih, dokler ne bo dejansko prišlo do pristopa. Zelo zagovarjamo spremljanje reform, kajti te reforme so nujne zato, da zagotovimo, da se stvari ne bodo mogle odviti nazaj Pozdravljamo tudi sodelovanje med Hrvaškim parlamentom in Evropskim parlamentom in vključitev civilne družbe ter akademikov. Mislim, da bi to morali spremljanje namreč vključiti v pristopno pogodbo. Če bo poročilo negativno, potem lahko sprememo nadaljne korake, ne da bi prekinili pristopni proces, ampak morda bi lahko pritisnili politično, morda omejili financiranje ali če bo res prišlo do nazadovanja v smislu reform, bi lahko celo preložili datum pristopa. Ampak mislim, da moramo ohraniti zagon in podpirati tiste akterje v Hrvaški, ki se borijo za evropske urednote. Poskrbeti moramo, da tega zagona ne bomo izgubili. Toliko o Hrvaški. Dvostranska vprašanja. Naše mnenje je, da je to ključno vprašanje, ki ga moramo vedno rešiti. Dvostranska vprašanja morajo biti rešena pred dejanskim pristopom. V zvezi s tem sem bila zelo zadovoljna, ko sem slišala vašo oceno dialoga med Srbijo in Kosovom. Zanima me, kako bi lahko nadaljevali strani Evropske unije v zvezi s priznavanjem Kosova mislim, da moramo tudi z našega vidika preučiti zadeve. Če pritiskamo na srpsko stran, potem moramo tudi sami rešiti probleme v svoji sredi, ki jih imamo v zvezi s tem. Gospod Svoboda in gospod Weigl sta to že povedala. Mislim, da je zelo pomembno, da ne pošiljamo signala Hrvaška da, potem pa konec. To bi bilo napačno. Nemci predvsem pošiljajo ta signal, tako se zdi Hrvaška v redu, potem pa dovolj. Mislim, da moramo to preprečiti, zato vam želim še enkrat čestitati za to, da ste opozorili na celotno regijo. Hvala. Hvala, Hvala lepa, gospa Brandner. Gospod Paško, podpredsednik odbora za zunanje zadeve. Of... Hvala lepa. Najprej, gospod minister in veleposlanik, želim vam zaželiti zelo dobro jutro. In drugič, hvala lepa, da ste z nami delili nekaj misli tistih, ki resnično odločajo o širitvi v Evropski uniji. To je zelo pomembna tema. In tretjič, vprašanje. Kako je mogoče poskrbeti, da se status kandidatke Turčije uskladi s tem, da država postaja regionalna sila v regiji, ki nas vedno bolj zanima? Hvala. Grazie, onorevole. Hvala lepa, gospod Paško. Gospod Angorakis, tri minute imate na voljo. Mike. Mikrofon, prosim. Eh, Hvala, predsedojoči. Sicer eh, se najoprej obračam k zonanjemu ministru in želim povedati, da smo pač slišali eh, številne eh, glasove, eh, ki so svarili pred različnimi nacionalizmi, ampak to je zelo dobro uspelo. Dejansko ste imeli srečo, gospod minister, da ste se lotevali velikih vprašanj. Žal je prihajalo do težav, konfliktov, do kriz, bilo je kar nekaj problemov. Eh, gospod minister, strinjam se z vami. Rekli ste, eh, da se usporednice lahko lepega dne srečajo. Moje upanje pa je, da se te usporednice srečajo dokaj k malu, da ne gredo v neskončnost. Moja eh, stranka želi, da bo ta tema rešena zlasti problem za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo, Pa to velja tudi za druge eh, probleme. Pomembno je, da se odnosi zboljšajo, dobri sosedski odnosi. To je zelo bistveno vprašanje, ne ko gre za bilateralne odnose eh, med eh, Grčjo in Firomom, ampak za celotni Zahodni Balkan. In v tem smislu smo pričakovali nekoliko več, gospod ministerski predsednik. Upam, da boste v kratkem lahko povedali še nekaj več. Eh, ekonomska kriza eh, kapitalizma je še posebej prizadela to regijo, kajti ta regija je bila manj razvita. Eh, če si pogledam Grčijo, potem je tako, da velika večina Grkov danes pravi, da bi morali stopiti iz Evropske unije. Skratka, tudi drugot se slišijo glasovi proti Evropski uniji in v Srbiji obstajajo uh, ankete, ki jih je izvedel Galopov inštitut uh, in uh, nekateri želijo, da um, mladič ne bi bil kriv in to je dejansko zelo veliko vprašanje. Nove države, ki so uh, pristopile, um, Bolgarija, Romunija, uh, tudi tam so problemi večji kot v starih državah članicah in obstajajo zelo velike razlike v Evropski uniji. Uh, In mislim, in to velja tudi za primer Islandije, eh, je to vse potrebno upoštevati. Nikakor ne sme biti tako, da bi s pristopom prihajalo do še večjih problemov. Eh, za zaključek se prisrčno zahvaljujem za gostoljubje, eh, ki ste nam ga izkazali in Eh, pristop Hrvaške je zelo bistven, eh, so pa tudi problemi naprimer pri ladjedelnicah, pri eh, brezposelnih in tam ni rešitve in mislim, da bo to veljalo za mnoge na Balkanu. Hvala lepa, gospod Angorakis, gospod Tokiš, podpredsednik parlamenta. Tri minute imate na voljo. Tistelt elnök úr, kedves külügyminiszter. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, kolegice in kolegi. Janoš Mortoni, zunanji minister Mačarske, je bil rojen v Oredanu, Lužna Poki, v Romuniji, v istem kraju, odkotr prihajam sam. Zato je on simbol sodelovanja med Romunijo in Mačarsko. Zahvaljujem se mu za podporo pristopnih pogajanj Hrvaške in včeraj sva s predsednikom Kukanom tukaj gostila delegacijo iz Albanije. To je tipični primer. Zaradi notranje političnih problemov ni bilo napredka pri pridružitvenem procesu Albanije. Skupne deklaracije ni bilo mogoče pripraviti, kajti vlada in opozicija si preveč nasprotujeta. Vsekakor pa obstajajo možnosti, kjer bi lahko zunanje ovire odpravili. Tukaj imamo v mislih Makedonijo. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da bi lahko, ne glede na to, da se, da se pojavljajo problemi z imenom, začeli izvajati pogajanja z Makedonijo. To je moje mnenje in zato si prizadevam. Na koncu vam želim povedati še to, da. Cenim delo mačarskega predsedstva, čestitam jim za dobro opravljeno delo. Premijer Viktor Orban je obiskal Romunijo oziroma Albanijo in verjetno bo obiskal tudi Bosno in Hercegovino. Posebno pozornost je namenjal regiji Zahodnega Balkana. Deležen je veliko kritik, To velja tudi za njegovo vlado, vendar sem vseeno ponosen na njen, čeprav se vsi zavedamo, da so manjšin, problemi manjšin težavni problemi. To velja tudi za Hrvaško in Srbijo, ampak z velikim veseljem vam lahko sporočim, da smo te probleme premostili in da smo zagotovili sodelovanje s temi državami. Hvala. Hvala lepa, gospod Tokeš gospod eh, Lizek, podpredsednik odbora za varnost in obramba. Eh, ja, eh, hvala, gospod predsedojoči. Prav gotovo ne bom govoril tri minute. Ministru želim nam reč pustiti več časa za odgovor. Pridružujem se predhodnim govornikom, ki so se zahvalili za delo mačarskega predsedstva. Prisečno vam čestitam k vsem stvarem, ki ste jih dosegli. Evropska unija pač tako deluje, to je logika predsedstva svetu. E, imamo rotirajoče predsedstvo sveta in recept za uspeh pogajanj je to, kar ste navedli vi. E, to pomeni, da se predsedstvu, ki sledi, prepusti vse to, kar je bilo že doseženega. In tu Eh, je sedaj moje vprašanje. Eh, tako kot eh, vi vsi Mačari in Poljaki vemo, da smo rekli Poljaki in Mačari, to so prijatelji, to so sosedje, bratje. In moje vprašanje je, kako to deluje. Torej, zunanjemu ministru ste že predali to, kar ste dosegli, ali obstajajo kakšni stiki v zvezi s tem, kaj boste predali poljskemu predsedstvu, to, kar boste predali ministru Šikorskemu. Hvala lepa, gospod Lizek. Gospod Galar, za tri minute izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister, tudi z moje strani prisrčna hvala eh, za uspešna prizadevanja v vprašanju zaključka pogajanj s Hrvaško. Mačarska je na začetku rekla, da e, želi doseči ambiciozni načrt, ali bodo formalnosti in slavnosti še padle v domet e, našega predsedstva, to je drugotnega pomena. Mislim, da je to zelo pragmatično, da želite to zaključiti in zato tudi prisrčna hvala. Čisto kratko vprašanje z moje strani ali pričakujete še kakršne koli motnje v zadnjem trenutku, eh, kaj ti vemo iz preteklih let, eh, katere države so bile vedno nekoliko zadržane, naprimer spomnim se nizozemske, pa tudi Slovenija je nekoč imela nekaj problemov. Eh, glede vprašanja Piranskega zaliva. Ali menite, da se bo v zadnjem hipu še karkoli zgodilo, kar bo prišlo omes, ali pa um, mislite, da bo zaključek pozitiven? Eh, kar zadeva Makedonijo, sem mnenja kolegov, ki so govorili že pred menoj in ki so rekli, eh, da bi morali govoriti z Grčijo, da ne bi blokirala začetka pristopnih pogajanj. Eh, mislim, da obstaja sporazum iz leta 1995, eh, kjer je bil dosežen dogovor, eh, da ne bo blokiran pristop k mednarodnim organizacijam, če tudi prepir glede imena še ne bo končan. Mislim, da je treba v tem smislu jasno govoriti z Grčjo in še na vprašanje v tem kontekstu. Eh, ali se želi eh, počakati, da bo o tem odločeno eh, na ravni mednarodne arbitraže oziroma kakšen je namen glede tega. Hvala. Najlepša hvala, gospod Galer. V zaključek razprave še gospod Kasulides za tri minute. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Želim spregovoriti oziroma odgovoriti na vprašanje gospoda Havita v zvezi s tem, da dvostranska vprašanja lahko ovirajo širši širitveni proces. Odgovoril bom takole. Ali lahko Evropska unija s pomočjo svojih predsedstev stori več, da bi rešili ta dvostranska vprašanja. Kaj ti tudi, če se širitveni proces začne, in temu smo bili priča že večkrat, namreč, tudi če se širitveni proces začne, se dvostranska vprašanja pojavijo v okviru pogajalskega procesa in ovire se vedno znova pojavljajo. Vprašanja, ki so blizu rešitve, kot je vprašanje imena nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije, kjer so združeni narodi obema stranjama predložili predlog in Ban Ki-moon nam je v New Yorku sam povedal, da je Grčija sprejela predlog na odgovor iz nekdanje Jugoslavijska republika Makedonija pa smo čakali. Kajti prišel naj bi po volitvah, Evropska unija bi lahko bolj energično pomagala objema stranema, da rešita dvostranski problem za to, da bi se širitveni proces lahko nadaljeval brez ovir na poti. Na Balkanu, na primer v primeru Hrvaške, smo videli, da se ovire od časa do časa vseeno znova pojavijo. Hvala. Grazie, Najlepša hvala, gospod Kasolides. Sedaj pa dajemo besedo zunanjemu ministru, da poda odgovore. Do 10.30 je bil predviden čas za to razpravo, ampak začeli smo z eh, rahlo zamudo, zato bomo dali ministra dovolj časa, da odgovori na vsa vprašanja. Izvolite. Thank you. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vsem za vaše pripombe, za priznanja in tudi za vprašanja. Poskušal bom biti krajši, kot sem bil v uvodnih besedah. Opravičujem se vam, da sem bil tako dolg na začetku. Razumeti pa morate, da sem želel omeniti še več drugih vprašanj. Vaše vprašanje pa mi sedaj dajo možnost, da se odzovem na nje na zelo strnjen način. Kar zadeva mađarski interes v procesu širitve in v celotni regiji Zahodnega Balkana. Mislim, da je interes jasen. To dokazuje tudi veliko število obiskov, zasedan in najboljši primer, ki je bil pravkar omenjen. Omenil ga je podpredsednik Tökeš. Namreč mađarski premijer je bil včeraj v Sarajevu, predvčerajšnjem v Beogradu, jutri pa bo obiskal Črnogoro. sam sem imel izjemno veliko srečan z zunanjimi ministri in drugimi ministri držav v tej regiji. Da, bili smo zelo aktivni in nikoli nismo skrivali, da imamo tudi nacionalni interes za to, da bi ta regija bila stabilna, uspešna in da bi imela evropsko perspektivo. izzivov nisem izredno omenjal, v nekaterih državah izzivi seveda so. Nekaj upanja obstaja tudi za Bosno, zato se lahko zahvalimo visoko predstavnici Catherine Ashton, ki je Republiko Srbsko končno prepričala, da referenduma ne izvede ali da ga vsaj preloži, če smo bolj natančni. Razmere so napete, ampak mislim, da smo vsi zainteresirani za to, da bi te države, kot sta naprimer Bosna in Hercegovina in Albanija, da bi se stvari tukaj odvijali na pozitiven način. Svet za zonanje zadeve. bo 20. junija govoril o Albaniji, obenem pa bomo pripravili tudi sklepe sveta v zvezi s tem. O tem boste dobili besedilo in osnovno sporočilo bo prijateljsko opozorilo, da bi bilo dobro spremeniti smer razvoja dogodkov, kar zadeva Mednarodno kazensko sodišče v Hagu. Mislim, da Ta postopek še ni zaključen, ne samo zaradi Hadžiča, ampak zato, ker pričakujemo, da bodo tudi nacionalna sodišča zelo odločno nadaljevala svoje delo. Včeraj sem se srečal z gospodom Balmercem, govorila sva o razmerah v različnih državah. Strinjali smo se, da je treba ta proces nadaljevati. Kar zadeva to, da bi ponovno zagnali proces, sem mađar in strinjam se s tem, zato se strinjam tudi s priporočilom komisije in Evropskega parlamenta. Po drugi strani moramo ostati realistični, vedeti moramo, da za to potrebujemo soglasje, soglasje mora podati vsaka država članica. V luči tega se lahko obrnem na problem dvostranskih vprašanj. To je zelo občutljivo vprašanje. Po eni strani vsi želimo pomagati, želimo biti koristni in želimo spodbujati. Želimo poslati tudi sporočilo, da bi bilo dobro, če bi dosegli sporozum, kajti drugače se bodo pojavile posledice. Vendar sporozuma ne moremo skleniti sami, če obe strani nista zavezani za to, potem jim nihče od zunaj ne more usiliti sporazuma, ampak v veliko pogledih smo bili zelo uspešni. Pristop Hrvaške ne bi bil mogoč, če ne bi Slovenija podala svojega soglasja. Upamo, da bo slovenski parlament potrdil in odobril sklep pogajanj v petek. Rezultate smo torej dosegli, po drugi strani pa moramo biti tudi realistični. Če se pojavijo resna dvostranska vprašanja, potem moramo odigrati svojo vlogo, vendar previdno in spoštovati moramo pristojnosti zadevnih držav. Turčija, strinjam se z vami, tudi sam se pridružujem čestitkam Zato se strinjam z izjavoma Baroza in Van Rompoja. Mislim, da je to tisto pravo sporočilo, ki smo ga želeli poslati. Parada ponosa, gospa Brandner. To je dober dokaz za to, strinjam se z vami, da je treba vzpostaviti sistem spremljanja. Spremljanje že izvajamo tudi na Hrvaškem. Problemov s tem ni. Obstajajo določeni tehnični ali pravni pomisleki, ki jih je treba še razrešiti. Sedaj intenzivno delamo na teh vprašanjih. Gospod, ki sedi ob meni, bi vam lahko o tem povedal več, ampak za eno besedo vam lahko povem, da smo sedaj relativno optimistični naj vam ob strani povem le še to, da je v vsakem primeru ključ do pristopa v žepu parlamentov nacionalnih držav, kajti državni parlamenti morajo potrditi pristop. Vem, da je to teoretično vprašanje, ampak vsekakor bomo zagotovili spremljanje nekaj podobnega temu, kar ste predlagali vi in prepričan sem, da bo to spremljivo za vse. Priznanje Kosova. Vsi vemo, da imajo države članice različna mnenja, o tem lahko na zelo prijateljski osnovi razpravljamo. Imamo države, ki priznavajo Kosovo in države, ki Kosova ne priznavajo. Na vsakem srečanju s kolegi govorimo o tem, poznamo tako argumente za kot argumente proti. Sam poskušam prepričati tiste, tiste, ki Kosova ne priznavajo, ampak še enkrat, to je spet primer tega, ko rešitve ne smemo usiljevati od zunaj, ampak zagotoviti moramo zagon. Zato sem podpiral dialog med Prištino in Beogradom. Zelo zadovoljni smo bili, da smo v petih krogih zagotovili ne samo dialog, ampak celo napredek v zvezi s temi vprašanji ki bi jih lahko rešili, ne da bi posredovali ali se vtikali v vprašanje statusa te države. Turčija. Mislim, da članstvo Turčije v prihodnosti ni sporno in oziroma da ni spora med tem, da bi Turčija postala članica v prihodnosti in regionalna sila. Celo tako daleč bi šel, da bi dejal, da ko bo Turčija pristopila k Evropski uniji, bo še večja in še pomembnejša regionalna sila. Lahko bi rekel celo neke vrste globalna sila. Ampak to je velik izziv za Evropsko unijo. Vprašanje je, ali si želimo, da bi bila Turčija ta velika regionalna sila v Evropski uniji ali zunaj nje. To je strateško vprašanje. Mislim, da se številni zelo natančno ukvarjamo s tem vprašanjem in sklep je, da je vsekakor bolje, če je Turčija v Evropski uniji, ne pa zunaj nje. Drugi imajo morda drugačno mnenje. Moje priporočilo je, da nadaljujemo s pogajanji, da odstranimo vse morebitne politične probleme, ne govorim samo o naši strani, ampak tudi o turški strani. Mislim, da bomo potem lahko vse prepričali, da je v strateškem interesu Evrope, da Turčija vstopi v Evropsko unijo. Še nekaj zelo preprostega v zvezi z Mačarsko, to je bilo omenjeno, ampak morda ne gre samo za vidik mačarske, ampak tudi osebni vidik. Da, sedem let smo že člani Evropske unije, želim pa povdariti, da so naše izkušnje v osnovi pozitivne. Moja država je imela prav gotovo korist od tega, da smo postali člani. Res je, v, tudi v moji državi so se pojavljale gospodarske težave in druge težave, ampak ne zaradi članstva Evropske unije, ampak to je bila naša krivda. Jasno želim povedati, da nam je članstvo v Evropski uniji koristilo in to je eden od razlogov, zakaj smo prepričani, da bodo tiste države, ki bodo postale članice Evropske unije, najprej Hrvaška in potem druge, prav tako imele korist od članstva v Evropski uniji. Stik s Poljaki je deloval dobro, mislim, da bo to delovalo tudi dobro v Evropski uniji prihodnjem triju, ki ga bo začela Poljska. Večkrat smo povdarjali, da je to zelo pomembno. V srednje evropsko leto začeli smo Mačari, nadaljevali bodo Poljaki. Mislim, da je to zelo dobra priložnost za dve tako imenovani novi državi članici iz osrednje Evrope, da pokažete, da sta sposobni opraviti to delo, da se lahko izkažete pred drugimi državami članicami. Še morda dodatna pripomba. Moje izkušnje so, da v zvezi z večino pomembnih vprašanj, danes sicer govorimo o širitvi, ampak tudi kar zadeva kohezijsko politiko, kmetijsko politiko, energijo in tako naprej, pri večini vprašanj lahko potegnemo med drugimi naslednji sklep. Namreč osrednja Evropa deluje dobro. Še posebej dobro je to delovalo v Evropi smislu širitve. Naša stran, tukaj govorim o novih državah članicah ali državah članicah iz osrednje Evrope, da smo si to želeli in da to jemljemo resno. Mislim, da je to eden od dejavnikov, ki je igral pomembno vlogo. Ne pričakujem kakšnih moten v zadnjem trenutku, to želim jasno poudariti. Če bi se nekoliko pošalil, bi dejal, če bi, tudi če bi pričakoval motnje, tega ne bi priznal, ampak to ne drži. Resnica je, da moten ne pričakujem. Vaše drugo vprašanje zadeva postopek pred Evropskim sodiščem, ki ga je sprožila nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija, kolikor Vem, naj bi razsodbo dobili septembra ali oktobra. Videli bomo, kakšna bo in kakšen bo politični vpliv ali vtis, ki ga bo ta sodba pustila. In še nekaj, kajti tudi to je bilo omenjeno To sicer ni tema današnje razprave, ampak omenili ste Schengen in to je zelo pomembno. Naše predsedovanje je temeljilo na temeljnem načelu, In načelo je bilo politika vključenosti. Vključenost ali vključevanje pomeni v prvi vrsti širitev. O širitvi smo sedaj govorili, videli smo, kaj smo dosegli in kaj želimo doseči v prihodnih mesecih in letih. Ampak vključevanje pomeni tudi vključevanje ali vključitev Romunije in Bolgarije v šengensko območje. Sami smo si prizadevali, da bi to dosegli. Mislim, da smo bili dokaj uspešni, še posebej, če trenutne razmere primerjamo z razmerami izpred nekaj mesecev. Ampak načelo je enako. Vključenost pomeni tudi vključevanje margin marginaliziranih skupin prebivalstva, naprimer Romov, v družbo. Zato smo imeli tudi strategijo vključevanja Romov vključevanje torej je bilo eden od temeljev našega predsedovanja. To smo poskušali čim bolj upoštevati tudi na področju širitve. Še enkrat se vam zahvaljujem za vaš interes, za vaše vprašanja, priporočila in zamisli. Zahvaljujem se vam tudi za vašo pomoč, ki ste jo izkazali mačarskemu predsedstvu v teh petih mesecih in pol. Mislim, da časa ni treba ustaviti. Po mojem mnenju bi morali pustiti, da čas teče, ampak tega tako ali tako ne moremo storiti če bomo razumeli zahteve spreminjajočih se časov in če upoštevamo vse stvari, ki se dogajajo hkrati, evroobmočje, gospodarska kriza, izzivi, globalne grožnje, potem bomo razumeli, da si ne moremo privoščiti, da bi proces upočasnili ali celo ustavili. Mislim, da moramo nadaljevati in zaključiti do konca junija. Hvala. Grazie, signor ministro, grazie per il. Najlepša hvala, gospod minister, hvala za upravljeno delo v preteklih mesecih, hvala lepa tudi za pozornost, ki ste jo namenili Evropskemu parlamentu. Seveda se strinjamo z vašim upanjem in z napori, da dosežemo še druge skupne cilje, ki ste jih danes našteli. Hvala lepa še enkrat in želimo vam uspešno delo. Gospoda ministra, torej sedaj pozdravljamo, zapuščam pa vas tudi jaz eh, sam eh, in predsedstvu prepuščam kolegu Pašku. Vidimo se prihodnji teden. Kolegice in kolegi, mislim, da moramo nadaljevati, kajti urnik je zelo natrpan. Želimo si zaključiti vse točke na dnevnem redu. Laszlo Tökés, viceprezidente al parlamentului. Laszlo Tökés, podpredsednik parlamenta, ima besedo zato da lahko poda uvod v eh, temo eh, in sicer za učinkovitejše evropsko odzivanje na nesreče. Eh, hvala, predsedujoči. Govoril bom v angliščini. Kolegice in kolegi, sporočilo komisije iz leta 2010 učinkovitejšemu evropskemu odzivanju nesreče naproti, vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči. Opozarja na to, da je treba še izboljšati učinkovitost, uspešnost, koherentnost in prepoznavnost evropske pomoči v celoti. Prav tako opozarja na to, da potrebujemo vseobsegajoč pristop vključno s preprečevanjem, pripravljenostjo, odzivanjem in pomočjo. To je najučinkovitejša strategija za izboljšave. Ob upoštevanju teh izsledkov in v duhu solidarnosti, ki je ena naših temeljnih vrednot v Evropi, sem se posvetil vprašanju boljše ga usklajevanja, zato da bi izboljšali zmogljivost Evropske unije na odzivanje na krizne razmere, tako da bi izboljšali in okrepili instrument za odzivanje na krizne razmere. Lizbonska pogodba uvaja novo pravno podlago. S tem oblikuje nove možnosti za usklajevanje in koordinacijo. Vzpostavitev službe za zonanje delovanje daje možnost, da uskladimo in izboljšamo konsistentnost med odzivanjem na nesreče ter elementi povezanimi s političnimi in varnostnimi vprašanji. Potrebujemo več političnega usklajevanja med komisijo in službo za zunanje delovanje, ki je odgovorna za skupno varnostno in obrambno politiko ter delegacijami Evropske unije. Še en pomemben element tega mnenja je uporaba vojaških sredstev, v skladu s smernicami iz Osla. Kot zadnje sredstvo lahko pomembno prispeva k odzivanju na nesreče. Na koncu želim upozoriti tudi na to, da potrebujemo boljšo strategijo komuniciranja, zato da bi izboljšali prepoznavnost Evropske unije v državah prejemnicah pomoči. Prav tako želimo zagotoviti boljše razumevanje ukrepov Evropske unije med državljani. Hvala lepa. Vem, domnule Tökeš, um, akum imam sel, dupa kum vedeti, jeste, o, jeste un subjekt ekstremno important. In eh, kot ste videli, gre za zelo pomembno temo. Gospod Tökes je poudaril najpomembnejše točke te problematike. E, gospod Roberto Gualtieri, poročevalec v Senci, ima besedo. Prosim. Grazie. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sam osnutek tega poročila ocenjujem za dobrega. Odbor je že govoril o tej temi v številnih drugih poročilih, še prav posebej v poročilu gospoda Albertinija na temo skupne zunanje in varnostne politike gre za potrebo, da izboljšamo povezavo različnih instrumentov evropske eh, zunanje politike, še prav posebej, ko gre eh, za odzivanje na nesreče. To je tema, ki, je na, ki jo je naš odbor moral obravnavati, kajti obstaja določeno tveganje, da bi se pojavile težave pri vzpostavitvi boljše sinergije med humanitarno pomočjo Evropske unije in med eh, odzivanjem na nesreče znotraj Evropske unije. Tukaj gre za dva različna instrumenta z različnimi cilji, z različno pravno podlago, ampak krize so skoraj da vedno takšne, da se prepletajo različni faktorji in sicer naravni, človeški in tako naprej. In zaradi tega je potrebno poskrbeti, da bo omogočen političen vpliv Evropske unije z učinkovitim odzivom na nesreče. In ravno tukaj pri tem odzivu na nesreče se srečujemo z tveganjem, da bo humanitarna pomoč, ki jo upravlja Evropska komisija, ločena od eh, evropskega odzivanja na nesreče, s katerim upravlja služba za zunanje delovanje. To je torej tukaj ključnega pomena, poleg tega pa gre tukaj tudi za uporabo vojaških sil pri zagotavljanju humanitarne pomoči. Včasih je to pač potrebno, kot se je pokazalo pri poplavah v Pakistanu. Tam so vojaške sile vodile koordinacijo in so s tem okrepile humanitarno pomoč Evropske unije, seveda pod okriljem Evropske komisije. Torej, potrebno je ohraniti specifičnost posameznih instrumentov Evropske unije. Humanitarna pomoč je v pristojnosti Evropske komisije, zato imamo pristojnega komisarja in tega vprašanja ne smemo postavljati pod vprašaj. Ampak na operativni ravni je potrebno poskrbeti za večjo sinergijo, za boljšo povezavo in to se mi zdi, da je ravno duh tega poročila. S tem se zagotovo strinjamo. Je nekaj predlogov sprememb, ki bi lahko izboljšali posamezne vidike tega poročila, še prav posebej predlogi sprememb eh, Franciske Brandner ampak eh, v splošnem se s tem besedilom strinjamo. Uh. Hvala. Gospod Galtieri, gospod Brandner. You, um, for... Hvala lepa za predstavitev vašega poročila. Mislim, da je poročilo pomembno. Vsakič, ko se pojavi katastrofa, je to posod v medijih, ampak mislim, da je treba, da se s tem ukvarjamo tudi takrat, ko katastrofe ni zato, da bomo imeli ustrezne zmogljivosti. Strinjam se s prejšnjimi govorniki, da moramo zagotoviti koherenco in usklajevanje, še posebej kar zadeva zunanjo razsežnost. Vendar. Še vedno nisem prepričana, kakšna bi morala biti delitev vlog med Evropsko službo za zonanje delovanje ter komisarko odgovorno za humanitarno pomoč. Mislim, da bi to morala biti njena odgovornost, da usklajuje zagotavljanje pomoči. V nekaterih primerjih sploh ni nujno, da uporabimo vse zmogljivosti Evropske službe za zunanje delovanje. Če želimo zagotoviti neutralnost in neodvisnost humanitarne pomoči, je to zelo pomembno. Kajti ne želimo, da bi to pomešali s političnimi cilji. To je pomembno tudi z vidika institucionalnih struktur. Vse skupaj mora ostati zelo ločeno. Prav zamisel, da imamo komisarko odgovorno za to, je povezana z zamislijo neodvisnosti in neutralnosti. V večini, je, v večini primerov je pomembno, da humanitarno pomoč zagotovimo za ljudi, ne v politične namene. Naša naloga je, da pomagamo ljudem, ki so prizadeti, ne glede na to, kakšna vlada je takrat na oblasti rešiti želimo otroke in tako naprej. Zato je načelo neutralnosti zelo pomembno. To ne pomeni, da bomo v več primerjih morali sodelovati z tistimi zunanjimi akteri, ki so že na terenu oziroma že tam upravljajo delo. Mislim, da tega ne bi smeli izključiti, ampak načelo mora ostati neodvisnost in neutralnost. Na to sem želela opozoriti tudi s svojimi predlogi sprememb. Drugič. Ker ne govorimo samo o ravni Evropske unije in ker bi morali omeniti tudi to, kar počnejo države članice, je to pomembno vprašanje. Tudi njihova odgovornost je tukaj in države članice morajo še vedno imeti zmogljivosti in zagotoviti morajo ustrezne sposobnosti, da se odzovejo na nesreče. Ne sme priti do tega, da bi države članice odgovornost prevalile na raven Evropske unije, češ druge države članice opravljajo delo, zato lahko tukaj prihranimo. Vse skupaj mora potekati na koordiniran način. Temu je namenjen predlog spremembe 11, ki sem ga uložila. In še zadnja stvar. Zelo pomembno je, da poskrbimo, da so Združeni narodi tisti glavni organ za koordinacijo na področju humanitarne pomoči. Oni posredujejo v številnih državah zunaj Evropske unije. Oča, recimo, je glavni organ, ki koordinira delo ne samo naših držav članic, ampak vseh članic Združenih narodov. Če bomo mi bolje koordinirali svoje delo, moramo to vseeno vključiti v Združene narode, ostali pa moramo ključni pri tem. To je samo eden od, eno od pripomp. Poročilo je zelo dobro, podprli ga bomo in podprli bomo tudi večino njegovih delov. Hvala. Bratna, vidpe, Hans. Uh, Hvala, gospod Brantna. Mm, gospod Hanstaff za komisijo je vodja referata eh, za krizno odzivanje. Prosim. Okay. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za osnutek mnenja in zahvaljujem se tudi odboru, da je temu vprašanju namenil toliko pozornosti. Čas, ki ga imam na voljo, želim izkoristiti za to, da upozorim na določena institucionalna vprašanja. Želim upozoriti na vlogo visoke predstavnice podpredsednice komisije v tem osnutku. Naj omenim nekaj dejstev in institucionalnih podatkov. Namreč humanitarna pomoč je eden glavnih instrumentov, s katerimi se Evropska unija odziva na nesreče. Civilna zaščita in humanitarna pomoč obe vključujeta pomoč za reševanje življenj. Zato jo je treba zagotoviti takoj, v času nesreče ali katastrofe ali pa sploh ne. Čas tukaj igra zelo pomembno vlogo, tako v smislu civilne zaščite kot humanitarne pomoči. To je treba zagotoviti takoj, vsaka minuta je pomembna. V tem smislu boste lahko razumeli, zakaj komisijo skrbi, če bi ustvarili še eno raven usklajevanja. Civilna zaščita je v notranje politični pristojnosti. Celoten mehanizem je bil ustanovljen zato, da bi bolje usklajevali delo med državami članicami in službami za odzivanje na nesreče v okviru Evropske unije. Seveda pa je ta instrument lahko na voljo tudi za odzivanje na nesreče zunaj Evropske unije. Specifična pravila za usklajevanje so bila dogovorjena za državami članicami in so v zakonodaji. Naslednja točka. Pogodba o delovanju Evropske unije zagotavlja, da bo komisija zagotavljala zunanje zastopanje Evropske unije in tudi na področju skupne zonanje in varnostne politike. To velja tudi za humanitarno pomoč in civilno zaščito. Pogodba o delovanju Evropske unije predstavlja pravno podlago za to in komisija je zato odgovorna. Ko gre za posredovanje zunaj Evropske unije, lahko to opišemo kot pristojnost komisije za zonanje vidike politike Evropske unije na področju civilne zaščite. Uporaba termina koordinacija v tem kontekstu je neke vrste, do neke mere problematična, kajti koordinacija lahko pokriva več različnih pomenov in ni vedno popolnoma jasna. Za nekatere pomeni to nadzor, dru, za druge to pomeni komuniciranje in izmenjavo informacij. V odzivanju na krizne razmere je najpomembnejša jasnost. Popolno jasno mora biti, kdo kaj počne in kdo je za kaj odgovoren. Zato želimo čim bolj ostati na osnovi jezika iz pogodbe, zato da uskladimo ukrepe Evropske unije na tej osnovi, ne da bi naše, naša dejanja usklajevala služba zunanje predstavnice oziroma visoke predstavnice. Komisarka Georgijeva je prva, ki se odziva na nesreče na ravni EU, tako v Evropski uniji kot tudi zunaj Evropske unije smo neke vrste ambulantna služba. Dobimo klic na pomoč, potem pa moramo začeti sprožati instrumente za pomoč, najprej civilno zaščito in pomoč za reševanje iz krize. Pomoč mora biti neodvisna, neutralna in humanitarna pomoč mora spoštovati tudi splošna načela. Ne sme biti politične narave. Pri zagotavljanju te pomoči komuniciramo in tesno sodelujemo z drugimi, kajti vse nesreče in katastrofe se med seboj razlikujejo, zagotoviti pa moramo konsistentnost. V tem smislu bomo seveda vedno tesno sodelovali z Evropsko službo za zonanje delovanje in poskrbeli bomo, da bodo ukrepi Evropske unije skladni in koherentni. Komisija pa je odgovorna za prvi odziv na naravne katastrofe in temu je namenjeno to sporočilo. Komisija sicer prevzame vodilno vlogo pri odzivanju na krizne razmere, je politična razsežnost, tudi kar zadeva skupno varnostno in obramno politiko, v rokah političnih akterjev in tukaj vlogo prevzame visoko predstavnica. Če sklenem, čaka nas še nekaj dela, še naprej moramo razviti te delovne odnose za sodelovanje med komisijo in službo za zonanje delovanje na področju odzivanja na nesreče, ampak po našem mnenju ni potrebe po ustavljanju novih ravni usklajevanja, kajti tako bi zmanjšali učinkovitost in hitrost odzivanja na nesreče. Zagotoviti je treba koherenco, to pa lahko zagotovimo z dobrim komuniciranjem, z dobro izmenjavo informacij in s praktičnim sodelovanjem zelo hvaležen bi bil poročevalcu in poslancem, če bi to lahko vključili, še posebej, kar zadeva prvi odstavek na nje. Hvala. Eh, eh, eh, hvala, gospod Das. Prepričan sem, da se bo dialog nadaljeval in mnogo teh vprašanj bodo pri tem prav gotovo upoštevana. Sam sem mnenja, da moramo upoštevati dejstvo, da gre pri tem za situacije, ki so pravzaprav mnogo pomembnejše kot naše igrice in eh, naše institucionalne zavisti. Eh, misel za tem poročilom je pravzaprav ta, kako odstraniti ovire na tej poti in prepričan sem, da bo dialog to tudi omogočil. Glasovanje bo potekalo naslednji teden, 21. junija in v vodilnem odboru 13. junija, septembra pa bo o tem eh, glasoval plenum. Več o tem ne morem povedati. Hvala lepa, sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je poročilo predsednika Pjera Antonija Pancierja, ki je predsednik delegacije za odnose z državami Magreba oziroma skupnega parlamentarnega odbora EU Maroko, pravkar se je vrnil iz Maroka. Rada, rad bi pozdravil tudi gospo eh, Bwajdo, ki je predstavnica Maroka in predsedojoča skupnega parlamentarnega odbora za Maroško stran. In oba bosta podala pomemben prispevek k naši današnji razpravi. Antonijo, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi podal kratko poročilo o seji skupnega parlamentarnega odbora EU Maroko, ki je potekala v Maroko od 16. do 20. maja. E, ta seja je potekala v Rabatu in pa v Kazablanki. Pogovarjali smo se o političnih reformah, o postopku regionalizacije, o zelo pomembni temi politike priseljevanja in pa o kontroverznih temah, ki so povezane z ribiškim eh, sporozumom in pa z kmetijstvom. Ravno na to temo smo se sestali z eh, ministrom za kmetijstvo v Maroku. To je bil zelo pomemben sestanek, kajti govorili smo o odprtih vprašanjih in obravnavali številne teme. Minister za kmetijstvo je povabil tako, za, tako odbor za ribištvo, kako tudi odbor za kmetijstvo, da obiščeta Maroko, da se seznanita z napredkom politike na teh dveh področjih. Sam sem poslal pismo predsedniku odbora za eh, ribištvo oziroma predsednici gospe Fragi STVS. Posredoval sem ji eh, povabilo na obisk in mislim, da bo ta obisk organiziran k malu. Potem smo se sestali tudi z ministrom za zunanje zadeve Moroka, gospodom Fasafarijem. Tudi eh, ta sestanek je bil zelo pomemben. Obravnavali smo pomembne teme in prišli do pomembnega zaključka. Minister je izkazal pripravljenost, da povabi skupni parlamentarni odbor na naslednji pridružitveni svet, ki bo potekal v decembra. Skupaj z so predsedojočo smo poslali pismo na to temo komisarju Füleju, kakor tudi pristojnemu ministru, kajti menimo, da je pomembno, da je skupni parlamentarni odbor prisoten pri sprejemanju teh odločitev, pa tudi odbor za zunanje zadeve. Poleg tega je bilo podano priporočilo glede postopka regionalizacije. Šlo je za skupno izjavo glede terorističnih napadov pred kratkim v Marakešu. Proti, poleg tega pa smo podali izjavo tudi o skupnem delu na področju boja proti terorizmu. Skupni parlamentarni odbor se je ukvarjal tudi z razvojno politiko in pa. Uh, migracijami, poleg tega pa tudi s politiko približevanja. Poglobljeno smo se ukvarjali o tej temi, pa tudi o političnih reformah. Julija bo namreč v Maroku najbrž potekal referendum o ustavnih reformah. Eh, potem eh, pa bodo potekale volitve oktobra, torej tukaj gre za dva zelo pomembna dogodka. Gre za decentralizacijo moči, gre za eh, decentralizacijo gospodarstva in pa finančnih storitev. Poudarek smo dali tudi podpori kralja postopkov izvajanja eh, reform. Premije je, oziroma eh, kralj je imenoval tudi eh, premijeja in mu dal mandat za izvajanje tih reform, kar je pomemben korak. Poleg tega uh, smo povdarili, da je pomembno tudi zagotoviti svobodo medijev in osvoboditi tiste, ki so v priporu iz uh, tega razloga. V Kazablanki smo se srečali tudi z uh, mladimi študenti in. Zahtevali smo eh, tudi, da se pričnejo pogovori o Zahodni Sahari. Situacija je bila opisana kot relativno stabilna. Gre za tristransko sodelovanje in za nadzor nad premirjem. Predvsem se bo potrebno ukvarjati še z dvema temama in sicer z vprašanjem prebivalstva tega območja in pa z vprašanjem referenduma. Mislim, da ne gre podcenjevati tudi problematične vloge medijev. Mediji pogosto vodijo neke vrste propagandno vojno, ki zagotovo ne pomaga rešitvi te situacije. Na vsak način smo zagotovili in to. S tem se zdaj seznanjam tudi odbor za zunanje zadeve, da je vodja misije pripravljen sprejeti delegacijo odbora za zunanje zadeve in mislim, da bi bilo dobro, da takšen obisk organiziramo, kajti to bi lahko osvetlilo številne probleme. Pomembna je tudi vloga, ki jo lahko ta država igra v sredozemlju. Rad bi vas opozoril, da je 25. maja Eh, Maročan postal nov eh, predsednik eh, Unije za sredozemlje in to je zelo pomembna funkcija, ki jo opravlja Maroko. Poleg tega Maroko predseduje tudi parlamentarni skupščini. Tukaj gre za funkcijo, ki je ravno tako zelo pomembna. In še prav posebej eh, zaradi nove politike Evropske unije do sredozemlja. To je pomembno tudi glede na nedavne politične dogodke. Upam, da bodo politične reforme v Maroku kmalo izvedene in da bodo dosegle zastavljene cilje. Pomembno je, da Maroko prevzame vlogo, ki jo lahko igra v okviru skupnega parlamentarnega odbora, kajti to bi lahko bilo pomembno za politiko Evropske unije v sredozemlju. Na ta način bomo lahko dosegli tudi konkretne rezultate. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Bojda, če želite povedati nekaj besed. Oui, merci, Hvala. Euh, euh, euh, Najprej Najprej se zahvaljujem odboru za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu za vabilo. Dovolite mi nekaj pripomp in sicer kot dopolnilo temu, kar je povedal gospod Panceri. Ozračje, v katerem eh, je potekalo srečanje mešega parlamentnega odbora, je bila zelo odprta, Ta klima je bila zelo pristna, če tudi so vsi povedali svoje mnenje. To pomeni, eh, da je dialog med parlamentoma dejansko zelo dober. Med, kar zadeva politične reforme, je eh, Maroška in Evropska skupina začela eh, pisati poročilo. Eh, in eh, v Maroku je bila priznana tudi tista najvišja inštitucija, eh, v, ki se ukvarja z človekovimi pravicami. In Danes eh, želimo predstaviti poročilo mešanega parlamentarnega odbora. Hkrati pa Maroko postaja tudi partner za demokracijo sveta Evrope. Eh, to je nagrada, ki bo podeljena naslednji tedni in to je za nas zelo pomembno, kajti na ta način eh, lahko okrepimo pravno državo in to v skladu z mednarodnimi normami, kar si mi tudi želimo. Hvala lepa. No, Najlepša hvala, gospod Preda. Merci beaucoup, monsieur président. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Želel sem podati samo dve pripombi v zvezi z zasedanjem eh, mišljenega parlamentarnega odbora EU Maroko. Bil sem namreč eden izmed udeležencev. In najprej se zahvaljujem gospe Bojdan iz Maroka, ki nas je zelo prisrčno sprejela. Program je bil izjemno natrpan. Gospod eh, Panceri je eh, to dejansko že zelo dobro opisal. Eh, opisal je sestavo delegacije in dnevni red in želimo pozoriti na tri točke. Namreč tri točke so bile na dnevnem redu našega obiska. In E, kolegica iz Maroka je že podarila, kako odprta je bila razprava. Pomembna je bila razprava o političnih reformah in zelo zanimivo je bilo e, poslušati ta dialog med e, maroškimi strankami, ki so pripadale različnim usmeritvam in članom Evropskega parlamenta. Zato je bilo to vprašanje zelo pomembno, vprašanje krepitve demokracije. Pomembno za nas je bilo tudi vprašanje, eh, kako naj bi interpretirali upor državljanov, kajti tudi v eh, Maroku so državljani izražali svojo nejevoljo, pomembne pa so tudi mnenjske razlike. Eh, pomembno je bilo tudi razlikovanje situacije v eh, Maroku od situacije v drugih državah področja Magreba. V Maroku potekajo politične reforme na osnovi dialoga in zato bi bilo zelo pomembno ugotoviti, eh, kakšen vpliv bodo te reforme imele. E, zelo pomembna pa je bila še neka druga tema. Namreč gre za vprašanje, za katero sem bil pristojen skupaj z Abdel Rahmunom. Šlo je za vprašanje regionalizacije. E, to temo omenjam zato, e, ker gre pri tem v Maroku za zelo občutljivo temo. kajti pri teh eh, reformah eh, je eh, možno tudi ugotoviti, da obstaja želja po maroški rešitvi. Maročani so dobili navdih od različnih rešitev, ki so bile uporabljene v različnih evropskih državah na področju uprave. Hkrati pa želi Maroko ohranjati tudi tradicijo in lokalno kulturo in to je zelo pomembno in to je treba še naprej poglabljati. Eh, gospod Pancer je že opozoril na to, pa tudi sam želim nekaj povedati o uh, srečanju, ki smo ga imeli z gospodom uh, Azizem. Uh, to je bilo zelo zanimivo. Srečanje, zelo zanimivo je bilo, da smo vzpostavili stik z predstavnikom uh, tako imenovanih južnih provinc Maroka, saj tako temu pravijo v Maroku. In zelo pomembno je bilo, uh, da smo na kraju samem lahko govorili tudi z predstavniki misije Združenih narodov, da bi res uh, videli, kaj se tam dogaja. Uh, predsednik delegacije, gospod Pancer, je to že povedal, pa tudi sam sem lahko ugotovil, da je posebej pomembna tema stabilnosti. E, pa tudi vprašanje štetja prebivalstva, zato da bi lahko bolje ocenili situacijo. In mislim, da bi to bilo zelo nujno. Srečali smo se tudi z predstavniki političnih strank eh, v Maroku, pa tudi z predstavniki civilne družbe. Eh, na ta način eh, smo lahko obravnavali teme, ki so v Maroku zelo pomembne, bolje smo jih lahko razumeli. In maroški strani se zahvaljujem za kakovost tega dialoga, ki smo ga lahko imeli v okviru mešanega parlamentarnega odbora. Hvala, gospod Preda. Uple. <laughs> Euh, euh, euh, gospa Benereda, ja, hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama sem bila članica te delegacije in bilo je dejansko zelo zanimivo, potekale so različne razprave, ki so bile deloma zelo burne, deloma so bila, eh, bile zelo napete, ko je šlo zlasti za vprašanje vizumov. Eh, na strani Maroka obstaja jasna želja po boljšem um, pretoku ljudi, da bi ljudje lahko lažje iz Maroka potovali v Evropsko unijo. Za eh, Maroko je bila to zelo pomembna tema. Eh, gospod Preda je tudi upozoril na to. Srečanje z predstavniki UNOSURJA je bilo zelo pomembno. Opisane so bile različne reforme, pomembno je bilo vprašanje, eh, kakšne kompetence naj bi eh, imele lokalne skupnosti. Eh, če se država regionalizira, potem je to prav gotovo pomemben korak. Integracija Magreba bi bila koristna, zato pa bo potrebna rešitev konflikta v Zahodni Sahari. Eh, ene stvari se nisem do takrat tako dobro eh, zavedala. Sicer obstaja peščeni zid med Marokom in Zahodno Saharo. In med tema obema področjema, torej vzdolž tega zidu, so tudi zemeljske mine, to uh, pomeni tudi um, vedno nove in nove nesreče med pastiri in zato uh, bi bilo zelo smiselno oblikovati skupno eh, skupino obeh konfliktnih strani, zato da bi očistili eh, to področje, da bi odstranili mine. Eh, torej, odstranjevanje min bi bilo zelo potrebno na obeh stranih tega peščenega zidu. Naš dialog z Marokom je dosegel velik napredek in to je ponudilo tudi možnosti sosedom na jugu, da se demokratizacija poglobi. Eh, to je zelo pomembno, kajti to demokratizacijo zelo natančno opazujejo tudi druge države Magreba, pa tudi druge države v sredozemlju. Gre za eh, mirovni postopek eh, in zelo pomembno je, da maroške oblasti prisluhnejo vsem akterjem, tudi um, civilni družbi. To smo ugotavljali vsak dan znova, vsak dan smo bili priča demonstracijam, strani sindikatom, različnim združenim zdravnikom in tako naprej skratka, to je zelo pomembno gibanje, ki se nadaljuje že od 25. februarja in maroške oblasti bi morale tem gibanjem dejansko prisluhniti. Eh, Kaj ti um, ehm, pomemben dogodek bo tudi ustavni referendum in grozi nevarnost, da bodo glasovi proti zelo številni, eh, če vlada ne bo upoštevala teh ljudskih gibanj. Eh, še enkrat želimo pozoriti na to, da je potrebno da eh, naši partnerji upoštevajo tudi okolje in ekologijo v večji možni meri. Eh, kajti ob vseh možnih razmislih, tako eh, na primeru gospodarstva in tudi turizma. Tudi o tem smo govorili s posameznimi ministri. Pomembno je, da naših kolegov ne podočujemo namreč eh, želijo, da nismo nekakšni nadučitelji, ampak želijo, da z njimi sodelujemo. Eh, zato je pomembno eh, okrepiti to sodelovanje med izvoljenimi predstavniki v okviru sosedske politike. In to naj prispeva k izboljšanju odnosov, k in na odnose moramo gledati tudi kot na odnose med kolegi. Hvala. To, uh... Sedaj pa prosim gospoda Pancerija, da odgovori, če seveda želi na pripombe kolegov. Ja, ja, čisto na kratko. V zaključek te naše razprave bi se tudi sam rad eh, zahvalil in sicer najprej svoji sopredsedujoči za veliko razpoložljivost in gostoljubnost, eh, ki so jo maročani izkazali pri našem obisku. Zahvalil bi se rad eh, tudi odboru za zunanje zadeve in pa sekretarjatu odbora za zunanje zadeve. Zato, da smo imeli možnost tega poročila in razprave, to se mi zdi pomembna novost, ko gre za pomembne dogodke, kot so eh, dogodke v sredozemlju, še prav posebej v Maroku. Eh, kolegi, ki so bili na tej misiji skupaj z nami, so se seznanili z težavami in z velikimi priložnostmi, ki se odpirajo v Maroku niso dovolj zgolj eh, besede, potrebna so tudi konkretna dejanja. In naleteli smo na veliko razpoložljivost tudi v Maroku za uresničitev zastavljenih ciljev. Pomembni so odnosi z drugimi državami, še prav posebej, zadeva, eh, kar zadeva situacijo v sredozemlju. Držati se moramo načela, da je takšne krize bolje preprečevati, kot pa zdraviti. In to je seveda odvisno tudi od razpoložljivosti posameznih držav. Zato smo veseli, da smo lahko podali svoj prispevek k temu procesu naj sklenem v odboru za zunanje zadeve. Želimo povabiti eh, tudi posebnega odposlanca Združenih narodov za Zahodno Saharo. Zelo dobro bi bilo, eh, če bi do tega tudi dejansko prišlo, kajti na tak način bi lahko imeli dobro odprto razpravo, razmislili bi lahko o tej situaciji in na ta način bi tudi poglobili naše znanje o tej situaciji, o tem problemu, kar bi lahko pozitivno prispevalo k pogajanjem v okviru Združenih narodov. Najlepša hvala. Well, tudi jaz se vam zahvaljujem. Ali želi tudi gospa Buaida še kaj dodati? Ne. Rada bi se zgolj zahvalila. Dobro. Hvala lepa. S tem zaključujemo našo razpravo na to temo. Sedaj pa čakamo na njegovo ekscelenco, namestnika predsednika vlade Srbije, gospoda Đeliča, ki bo prišel čez pet minut, torej petminutni odmor, potem pa prosim, da ste tukaj za zadnjo točko na našem dnevnem redu danes. Well, friends, now... Dragi prijatelji, sedaj pa nam je v veliko veselje, da je z nami ponovno namestnik predsednika vlade Srbije, gospod Božidar Čelič, ki je že kar običajen obiskovalec našega odbora in našega parlamenta in v veliko veselje nam je, da je ponovno tukaj z nami, da se bomo lahko ponovno z njim pogovarjali še prav posebej po zelo pomembnem dogodku, ki se je v tem času zgodil. Gre za seveda aretacijo Radka Mladiča in pa njegovo izročitev mednarodnemu eh, kazenskemu sodišču v Haku. Tam se bo moral soočiti z dogodki, ki so se zgodili v 90-ih in za katere je tudi odgovoren mislim, da je naš sestanek danes zjutraj z predsedujočim svetu gospodom Martinjem bil zelo opogumljajoč. Pogovarjali smo se predvsem o širitvi in prepričan sem, da nam boste lahko tudi vi eh, podali nekaj več podrobnosti. Kolegi pa bodo lahko zastavili vprašanje in prosili za pojasnila. Najlepša hvala in predajam vam besedo, gospod namestnik predsednika vlade. Hvala lepa, gospod Paško. Spoštovani poslanci, člani odbora za zunanje zadeve, ekscelence. Veliko se je zgodilo v zadnjih petih mesecih, ko sem bil na zadnje tukaj, ko smo imeli zadnjo izmenjavo mnen. Najpomembnejši dogodek eh, je, bil, eh, seveda, je bila seveda aretacija Radka Mladiča in njegova izročitev mednarodnemu kazenskemu sodišču. To je seveda pomemben korak pri eh, postopku regionalne sprave. To nismo storili zato, da bi našli bližnico do Evrope. Našli bomo Gorana Hadžiča, še naprej se bomo borili proti organiziranemu kriminalu in nadaljevali bomo z postopkom izvajanja reform. Naš eh, cilj za decembrski Evropski svet je jasen. Pomlad 2012 eh, bi morala biti datum za pričetek eh, pogajanj za pridružitev k Evropski uniji. Hrvaška je to dosegla pred šestimi leti. In ne prosimo, da bi nam bil ta datum dan, želimo izpolniti kriterije in na ta način torej dobiti nagrado za naše dosežke. Številni so nam v preteklih letih rekli, da bodo strogi, ampak pravični do Srbije. In vsem tistim pravim, bodite še naprej strogi, ne postanite pa nepravični. Ne postanite nepravični do srpskih državljanov, če izpolnjujemo kriterije, ne iščite novih ovir, ne ovirajte nas pri eh, poti v Evropsko unijo. Strogost lahko pomaga, nepravičnost pa bi zagotovo bila velika ovira. Spoštovani poslanci, moj današnji obisk je dokaz vedno intenzivnejšega dialoga, ki ga imamo z Evropsko unijo. Prejšnji teden je bil tukaj predsednik Tadič in pa gospod Cvetkovič in poslance, ki so danes tukaj, vabim, da se nam pridružite 9. septembra, ko bomo imeli prvi forum med Evropsko unijo in Srbijo. Pri tem forumu se bo zbralo približno 300 politikov, gospodarstvenikov, predstavnikov medijev, nevladnih eh, organizacij, šlo bo za neke vrste dogodek eh, podoben Davosu. Predsednik Tadič in predsednik Van Rompuy eh, bosta predsedovala in radi bi, da bi to postal reden dogodek. In upam, da boste številni prišli na obisk da boste prisostovali temu forumu, kajti to bo pomemben dogodek za vse tiste, ki sledite dogodkom v eh, Srbiji, pa ne le v Srbiji, ampak v celotni regiji, kajti to bo regionalni dogodek. Spoštovani poslanci, naj se vam za začetek zahvalim za veliko večino, eh, ki ste jo zagotovili eh, ratifikaciji pridružitvenega sporazuma. 18 eh, držav članic je ta stabilizacijsko-pridružitveni sporazum že ratificiralo, nekatere pa še zmeraj oklevajo in nad tem sem odkrito povedano presenečen. Prosim vas za podporo temu procesu. V marcu je naš parlament potrdil spremenjeno in eh, manjšo vlado. Malo bodo potekale regionalne vlade, eh, v, regionalne volitve v Srbiji in sicer eh, spomladi eh, prihodnje leto. Poleg tega bodo potekale tudi nacionalne volitve. Torej, spet eh, sporedno potekata dva postopka, predvolilno obdobje in pa postopek izvajanja reform. 24. novembra lansko leto smo prejeli 2500 vprašanj in 31. januarja smo na nje odgovorili. Potem smo prejeli 625 vprašanj eh, in odgovorili na nje 31. aprila. Sprejeli smo šest tehničnih misij Evropske komisije in pa držav članic in že izvajamo nekaj kar pomembnih priporočil srpska uprava si je močno prizadevala na tem področju in zatem smo izkazali tako imenovano upravno kapaciteto, kot se to imenuje v dokumentih Evropske unije. Pretekli decembr je naša vlada sprejela akcijski načrt za to, da bi pridobila status kandidatke in pričela z pogajanji. Prepričan sem, da bomo opravili vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili izpolnitev kriterijev glede na mnenje komisije, ki ga ta namerava k malu izdati. Naš cilj ni le status kandidatke, ampak tudi pričetek pridružitvenih pogajanj prihodnjo pomlad. Borili se bomo za to, da dobimo pozitivno in kakovostno mnenje komisije, tako da bo doseženo soglasje pri vrhunskem srečanju decembra. Gospod predsedojoči, spoštovani poslanci, naj se osredotočim na šest ključnih eh, točk, ki upam, eh, da nas bodo popeljale k skupnemu eh, cilju eh, decembra. Govoril bom o regionalnem sodelovanju, o mednarodnem kazenskem eh, sodišču, o gospodarskih vprašanjih, o socialnih vprašanjih in tako naprej. Nadaljevali bomo z eh, polnim polnopravnim sodelovanjem z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Hagu. Srbija je izročila 45 od 46 eh, oseb, eh, ki jih je zahtevalo Mednarodno kazensko sodišče v Hagu. Verodostojnost predsednika eh, Tadiča je bila potrjena z izročitvijo Radka Mladiča. Predsednik Buzek je dejal, da je to dokaz srpskih prizadevanj in eh, srpske pripravljenosti, da sodeluje z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Hagu. Predsednik Van Ropuj je dejal, da je to mejnik. Želimo zaključiti z eh, našim delom, kar se da hitro. Le kolektivna odgovornost lahko vodi k trajni spravi na Balkanu isti standardi pa morajo veljati tudi za nedolžne srpske žrtve. Še prav posebej eh, glede na eh, obtožbe, ki jih je podal Dick Martin v eh, svetu Evrope in sicer glede trgovanja z organi na Kosovo. V preteklih dneh je bil izdan mandat za preiskavo glede trgovanja z eh, organi na Kosovo. Pomembno je, da se izvede ustrezna eh, preiskava zdravnika, eh, ki eh, je bil obtožen tega trgovanja, on pa daje izjave srbskim medijem, da eh, se preiskav ne boji in da ne pričakuje nikakršnih posledic. Pri tem morajo, morajo biti vključene številne države kot eh, Maroko, Izrael in tako naprej. Zato gre tukaj za mednarodni postopek in tukaj ne prosimo za nič drugega, eh, kot je bilo zahtevano eh, v primeru vseh drugih mednarodnih zločincev. Drugič, regionalno sodelovanje. Regionalno sodelovanje je ena izmed glavnih prednostnih nalog za Srbijo lani marca je Srbija sprejela resolucijo eh, v zvezi z Srebrenico. Predsednik Tadić se je prvič udeležil eh, proslave v Srebrenici ob 15. obletnici eh, tega masakra. Srbija povsem spoštuje integriteto Bosne in Hercegovine in tudi Dejtonski sporazum. Lani novembra sta predsednika Tadić in Josipovič prisostvovala Eh, dogodkom v Vukovarju, kjer sta se poklonila nedožnim žrtvam. Konec tega leta oziroma v pričetku naslednjega leta naj bi bila organizirana donatorska konferenca. Leta 2011 in leta 2012 bo Srbija predsedovala številnim regionalnim pobudam, namreč osrednjo evropski pobudi, južnoevropskemu sodelovanju pobudi eh, za migracije in azil in pa organizaciji za črnomorsko sodelovanje. Poskušali bomo rešiti regionalna vprašanja v okviru teh eh, regionalnih pobud. Pri tem pa je potrebno te pobude prilagoditi spreminjajočemu se svetu. Srbija na vsak način eh, teh ciljev sama ne more uresničiti. Konkreten rezultat regionalnega sodelovanja je sledeč. Srbska pobuda v sodelovanju z drugimi balkanskimi državami brez sodelovanja Evropske unije ali Evropskega parlamenta. Gre za dokument, ki ga boste danes prejeli in ta dokument predstavlja skupno stališče o finančni perspektivi za obdobje po letu 2013. Jasno nam je, da Evropska unija trenutno ne namerava nameniti več kot enega odstotka svojega proračuna za širitev v svoji prihodni finančni perspektivi. Danes ta znesek eh, znaša približno 1,3 odstotka. Vemo, da je ta parlament sprejel drugačno resolucijo, ampak govorice pravijo, da naj eh, celoten eh, proračun za širitev ne bi znašal več kot en odstotek bruto nacionalnega proizvoda Evropske unije. Širitev, o kateri se toliko govori, torej pomeni, bo dobila nič cela nič odstotka, nič cela nič ena odstotka. Ali to odraža pomen tega postopka? To zagotovo ni vprašanje, na katerega bi lahko odgovorili. Na to vprašanje mora odgovoriti Evropska unija in pa njene države članice. Ampak, če si ogledamo dogodke v bližnji preteklosti, če eh, si ogledamo zelo dobre projekte, kot recimo eh, Donovska strategija ali pa deseti koridor, potem se lahko zavedamo, kako veliko lahko doprinesejo takšni evropski projekti. Zagotovo uh, si Srbija želi uh, tudi hitrih železniških povezav uh, z Dunajem in tako naprej. Ampak sami vsega tega ne bomo mogli uresničiti. Ne bomo mogli uresničiti, da bi preko Zahodnega Balkana vozili hitri vlaki za 120 km na uro. Smo realistični. Ogledali smo oziroma pripravili smo ta dokument in videli boste, da ne predlagamo nekih velikih zneskov, ampak da predlagamo, da bi mehanizem Evropske unije upošteval tudi nekatere probleme preteklosti. Namreč trenutno je, so finančna sredstva za države, ki se namravajo pridružiti Evropski uniji, omejena. To, ta znesek je za Srbijo trenutno 100 milijonov evrov. Totally. Totally. 190 milijonov evrov se popravljam. Torej, ob koncu, če, na koncu, torej, če želimo, da bi evropska zastava zaplapolala nad določenim projektom, kot recimo nad mostom, nad šolo ali kaj podobnega, če želimo torej eh, poskrbeti za projekte sofinanciranja, potrebujemo 30 do 40 eh, milijonov evrov na, jero, na, na leto. Hrvaška bo prejela dve milijardi eh, v nekaj mesecih. To ni bilo dovolj za pridružitveni postopek in eh, ta znesek bo prišel prepozno, eh, da bi ga lahko Hrvaška tudi ustrezno uporabila. Kot pravi reklama za neko kreditno kartico, članstvo ima določene prednosti in to drži. Ampak mislimo, da znesek je namenjen Srbiji, ki je zelo pomembna država z zelo obsežnim kmetijstvom, ne zadostuje. V prihodnosti bo Evropska unija imela več članic in tukaj ne govorim eh, zgolj o Islandiji, govorim o Hrvaški in Zahodni Balkan bo glede na to predvideno finančno perspektivo Evropske unije tudi finančno zapostavljen. Potrebujemo torej linearno povečanje sredstev. Predlog Evropskega parlamenta, Evropski komisiji in državam članicam je, da bi ta sredstva namenila za evropske projekte. Omenil sem že kar nekaj projektov in nikakor nam jih ne primankuje. Z pomočjo teh projektov bomo lahko ljudem pojasnili, zakaj je članstvo v Evropski uniji koristno. Zahodni Balkan ni prosil niti za evro, da bi prebrodil krizo. Kar se je zgodilo, je bilo prestrukturiranje. Nismo videli, dvignili davkov, ampak eh, smo poskrbeli za prestrukturiranje izdatkov. na ta način torej izpolnjujemo mastritske kriterije, smo daleč pod eh, eh, mejo, ki jo zastavljajo mastritski kriteriji. Torej, na ta način, za pomočjo sredstev za evropske projekte, bi lahko uresničili nekatere čez evropske projekte. ne moremo na eni strani poskrbeti za likvidnost, po drugi strani pa izgraditi potrebno infrastrukturo, poskrbeti za znižanje emisij CO2 -ja in na številne druge načine izpolniti kriterije Evropske unije. Torej potrebujemo linearni pristop, ki nas bo bolje pripravil na pristop k Evropski uniji. Če ne moremo povečati pridružitveno uh, pomoč, pot tem eh, prosim, da bi dobili dodatna sredstva na področju kmetijstva, izobraževanja in tako naprej. Potem bo Evropska unija odločala o tem, kateri projekti si zaslužijo podporo. Včeraj sem projekte predstavljal v odboru za proračun eh, Evropskega parlamenta. Povedal sem, da mora Zahodni eh, Balkan vstopiti v Evropski semester. To pomeni, da se moramo prilagoditi schemam zavarovanja, da moramo zagotoviti trajnost in uh, imeti možnost do evropskih zagotovil. Kaj bo to zagotovilo uh, Balkanu? in kaj bo to zagotovilo Evropski uniji. Evropska unija bo na ta način imela veliko večji vpliv na makrogospodarskem področju eh, na Balkanu, mi pa bomo s tem imeli eh, določena zagotovila Evropske unije. Na ta način bomo lahko zagotovili boljšo trajnost, boljšo finančno in gospodarsko politiko brez prisotnosti nepotrebnega populizma. Evropska unija pa bo s tem imela veliko večji vpliv na makrofinančnem področju veselim se že nadaljnih posvetov z Evropskim parlamentom na to temo. Tretjič. Zauzemali se bomo za ploden dialog z Prištino. Srbija je predlagala dialog z Prištino septembra pri Generalni skupščini Združenih narodov. Vključili smo resolucijo skupaj z vsemi 27 državami članicami Evropske unije in ta resolucija je bila sprejeta. Imeli smo že pet krogov pogovorov in eh, vidimo lahko, da je bil dosežen napredek na eh, področju katastra, recimo prostega pretoka oseb, telekomunikacij in pa oskrbe eh, z električno energijo. To je resničen napredek, čeprav skromen, če se zavedamo, da je ta napredek sledil letom napetosti in konfliktov gre za zgodovinski sporazum, ki bo potreben med Albanijo in Srbijo. Enostranske odločitve niso spremljive in zato Srbija tudi ne bo sprejela enostranske razglasitve neodvisnosti Kosova. Ne želimo pa niti zamrznenega konflikta, želimo rešitev, ki bo spremljiva za obe strani. Vemo, da moramo najti rešitev, preden bomo se bomo lahko priključili Evropski uniji. Priština pa ta kompromis potrebuje še toliko bolj. Ta kompromis pa je tudi v interesu Evropske unije. Torej, pri tej eh, temi želimo doseči napredek, zato si prizadevamo. V naslednjih eh, mesecih, eh, letih boste videli, da bomo skušali najti rešitev tudi za najbolj težavna vprašanja. In to bo omogočilo evropsko članstvo vsem državljanom Zahodnega Balkana četrtič opustitev vizumskega režima za naše državljane. V letu in pol, odkar je Srbija dosegla brezvizumski, rež, brezvizumski režim, je bilo izdanih 6 milijonov potnih listov. 3,2 eh, milijona naših državljanov ima sedaj biometrične potne liste. 6 milijonov ljudi je prečkalo eh, mejo torej in 3,2 milijona eh, biometričnih potnih listov je bilo izdanih. 17700 jih je bilo prosilcev za azil na švedskem v Luksemburgu in v nekaterih drugih državah, članicah Evropske unije. Vzpostavili smo vladno komisijo za nadzor izvajanja brezvizumskega režima in trenutno se posvetujemo tudi z Evropsko komisijo glede sprememb naše zakonodaje, tako da bi zagotovili boljši nadzor nad skupinami eh, prosilcev za azil in da bi vzpostavili tudi nov eh, sistem za eh, tiste, ki zlorabljajo ta sistem. Izvajali bomo strok nadzor nad eh, potniki, ki prečkajo mejo. Poskrbeli bomo, da bomo to storili tako, da ne bi izpostavljali ene skupine državljanov. Pri tem bomo upoštevali človekove pravice. Imeli bomo tudi kampanje za ozaveščanje. Poleg tega pa bomo izvajali nadaljne projekte za vključevanje Romov in eh, drugih skupnosti. Pozdravljamo tudi spremembe šengenskih eh, pravil, ki onemogočajo kršiteljem, da eh, ponovno vstopijo v šengenski sistem za obdobje pet let. Naj vam dam primer sedaj, ko je bila Srbija razglašena za varno državo, se je število prosilcev za azil zmanjšalo iz nekaj tisoč na 19. Vse prošnje eh, so obravnavane v 48 urah, ti ljudje ne prejmejo eh, nobenih finančnih sredstev in ko vidijo, kakšna je situacija, potem države ne zapustijo. To je v očeh naših državljanov največji evropski dosežek v Srbiji v zadnjih desetih letih. Koliko starih mam, koliko babici lahko obiskalo eh, svoje družine, kadar je bilo to potrebno? Koliko navadnih državljanov je lahko dobilo vizijo Evrope? ne zgolj preko medijev in preko politiko, gre za neposredno izkušnjo Evrope. Videli so, da morajo tudi evropejci trdo delati in da nihče ni proti Srbom v Evropski uniji. In to je že napredek. Torej, brezvizumski režim je velik dosežek in želimo ga ohraniti. In petič, program reform. Sled potrdili eh, smo poročilo o napredku Evropske komisije za lanskega leta in naša vlada je sprejela akcijski načrt eh, za prilagoditev eh, svojih reform. Ne bom navajal 96 točk tega akcijskega načrta, vendar pa smo vam ta akcijski načrt prinesli, pa tudi oceno po začetnem obdobju. Imeli smo tudi plenarno zasedanje z Evropsko komisijo in konec junija bomo predstavili nadaljno oceno glede uresničitve ciljev tega akcijskega načrta. Čisto na kratko, štiri točke. Eh, reforma pravosodja, boj proti eh, kriminalu, eh, vračanje in tako naprej. Nekaj poslancev je zadnjič, ko sem bil tukaj, omenilo to temo. Najprej pravosodje, to je temeljno vprašanje. Videli smo, da države, ki pristopajo k Evropski uniji, da imajo največje težave ravno na tem področju, torej na področju eh, pravosodja. Mi sledimo priporočilom Beneške komisije. Stalni uh, člani uh, so bili izvoljeni v skladu z verodostojnim sistemom in uh, pretekli mesec smo sprejeli dogovor o sistemu imenovanja sodnikov in pa javnih tužilcev. Gre za zelo pomemben korak, ki naj bi bil zaključen do jeseni. Seja je potekala 30 ur in le na ta način je bil dosežen skupni postopek, ki bo spremljiv za vse. Prijeli smo kar nekaj kritik strani Evropske unije in pa strani sodnikov samih. Kar zadeva korupcijo, ne bom našteval uh, imena vseh tistih, ki so uh, bili priprti, smo na pravi poti, kar zadeva organiziran kriminal. Samo eh, pretekli eh, mesec je tajna eh, služba eh, Srbije skupaj z eh, drugimi dosegla pomemben uspeh na boju proti eh, kartelom, ki trgujejo z drogami. Sprijet je bil eh, predlog spremembe v parlamentu, glede števila žensk v srpskem parlamentu, ena tretjina bo eh, žensk v Evropskem parlamentu in mislim, da tukaj celo presegamo evropske standarde. Kar zadeva vračanje beguncev, včeraj sem imel zelo živahen sestanek z družinami beguncev in občutiti je bilo nepravičnost, eh, ki se je pojavila v 90-ih. Do julija bomo pripravili osnutek za vračanje beguncev in ta osnutek bo predmet zelo živahne razprave. Poleg tega pa se bomo posvetovali tudi z Evropsko unijo. Ko govorimo o gospodarski situaciji, eh, sem omenil, da je naš eh, primankljaj eh, majhen. Eh, investicija v vrednosti ene milijarde bo omogočila uh, nova delovna mesta v tovarni avtomobilov. Poleg tega belgijska družba Deles namerava investirati v Srbijo, uh, korejski invest, investitorji se zanimajo, veliko je slovenskih investitorjev, ki še naprej uh, eh, ulagajo v uh, našo uh, državo. Torej, 3 do 4 milijarde tujih investicij, to je cilj, ki je za nas povsem uh, dosegljiv. Nezaposlenost je dosegla 19,6 odstotkov in revščina je upadla iz 14 na 6 odstotkov do leta 2006, sedaj pa se je ponovno povečala. In ljudje živijo z manj kot dvema evroma na dan v Srbiji. Boj proti revščini je torej naš moto to leto. Veliko dela bo še potrebno opraviti, potrebne so nadaljne reforme, potrebna je nadaljna izgradnja infrastrukture. Trenutno gradimo štiri eh, moste v eh, Srbiji, poleg tega zaključujemo z eh, projektom izgradnje avtocest. Tukaj gre za deseti koridor. Izvajamo tudi projekte na področju vodogospodarstva in pa v pridobivanju lignita. Leto 2012 bi zagotovo lahko predstavljalo prodor eh, za Srbijo in za Zahodni Balkan. Eh, Srbija napreduje kljub vsem eh, težavam. Želimo, da nas ocenjujete po naših dosežkih. Zagotovite ustrezne pogoje in dosegli bomo skoraj da podobne rezultate kot naši tenisači. Dajte nam datum za. Uh, Pričetek pogajanj z Evropsko unijo to bi za nas predstavljalo nacionalni Grand Slam. Bodite strogi, bodite pravični, kot sem dejal na začetku, vedno mi je veliko veselje obiskati ta parlament eh, in veselim se že, eh, da nas boste septembra obiskali v eh, Beogradu. Veliko je še izjivov, s katerimi se bo potrebno spopasti. Hvala lepa, veselim se še vaših vprašanj. Namestnik predsednika vlade Srbije. Moram se vam opravičiti, na mesto Đelić sem dejal Delić. In eh, v, v Romuniji je tako, da če napačno izgovoriš eh, ime eh, nekega posameznika, mu dolguješ jagnje. Torej, strogost in pravičnost, ja to je pomembna tema. Pomembno je tudi, kaj se dogaja potem, ko si že sprejet v Evropsko unijo. Gospod Kukan, predsednik delegacije za odnose z jugovzhodno Evropo. Tri minute dobite na voljo, Edini dobite tri minute, vsi ostali pa dve minuti, nažalost. Takšna so pač pravila, kaj ti čas se hitro izteka. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljeni, gospod namestnik predsednika vlade, gospod veleposlanik. Izjemno dober govor ste imeli, kot običajno. Strinjam se z vami. Resolucija Združenih narodov o statusu Kosova lani je predstavljala dober zagon za vaše evropske ambicije. Od takrat stvari tečejo v pravo smer. Izročitev Radka Mladiča Hagu predstavlja pomemben korak na tej poti. Še nekaj želim dodati tukaj. Tesno sem spremljal odzive politikov v Beogradu. Samo za sekundo sem dobil vtis, da pretiravajo, kako pomemben je ta korak. Ne želim povedati, da je bil to slab korak, to je bil zelo pomemben korak, ki je odprl pot za hitrejše nadaljevanje, ampak to ni vse. Pripravljeni morate biti za zelo zapletene reforme, za zelo zapleteno pot naprej, da dobite status kandidatke, da dobite datum za začetek pristopnih pogajanj, da izvajate pristopna pogajanja in tako naprej. Ne smete prehitro dvigati pričakovanja ljudi, da se bo to zgodilo kmalo, ker se ne bo. Pričakujte, da bo to zelo zahtevno, bolj zahtevno bo od vaših pričakovanj, zato vas spodbujam in američani pravijo, ni konec, dokler ni konec in to velja tudi za vas. To, kar ste povedali vi, dokazuje, da veste, kaj vas čaka. Imate vizijo, imate načrt, razpored dela in vse, kar je potrebno. Kakor veste, vedno poskušamo pomagati. Sami ste bili uspešni, nihče ne pričakuje od vas, da boste sami dejali, da rezultati niso dobri, rezultati so dobri in omenjali ste dialog, dialog s Kosovom, regionalno sodelovanje in tako naprej. Vse to predstavlja dobre rezultate, ste na dobri poti, vsekakor pa upam, da boste nadaljevali tako uspešno, kot ste sedaj na poti od septembra lani. Hvala. Hvala lepa, gospod Kukan. Sedaj pa gospa Brandner, izvolite. Dve minuti. No. Uh, Ali govorijo koordinatorji? Poročevalko sence, v redu. No, e vi prihajate iz skupine ELS, tako da vi ste prvi, ampak kakorkoli že. Gospod Brandner. Da, vemo, da smo peta največja skupina v tem parlamentu, brez skrbi. Kakorkoli že. Pozdravljen, gospod Đilić, z veseljem vas pozdravljamo spet v svoji sredi. Vse čestitke za prijetje in izročitev generala Mladiča. Naša skupina je bila zelo strogo v zvezi s tem. Tudi vi ste rekli, da moramo biti strogi in pošteni in v smislu poštenosti vam čestitam. To je zelo pomemben in velik korak naprej status vaše države se je precej izboljšal zaradi tega. Prav tako pozdravljam delo, ki ste ga omenili sami, namreč mehanizmi za zaščito žensk, nasilje proti ženskam in tako naprej. Mislim, da tudi na tem področju dosegate napredek. Več teh projektov financirata Švedska in Norveška. To je zaenkrat sicer čisto v redu, ampak. Na dolgi rok mislim, da bi morali projekte financirati iz svojega proračuna. To menim zato, ker menim, da opravljajo zelo dobro delo, tudi če jih ocenjujemo po standardih Evropske unije. Moje vprašanje pa je naslednje. Omenjali ste trgovanje z človeškimi organi. Rekli ste, da bi morali to vrniti v Združenim narodom, ampak tam je to že bilo, Karla Del Ponte je to zaključila. Ne vem, ali je to dober korak in če je to tako pomembno vprašanje za mednarodno varnost. Moje vprašanje je, vem, da ne želite tukaj upoštevati Euleksa, ampak ali ne menite, da bi bilo dobro, da bi podprli delo tega ne pa da bi vse skupaj vrnili Združenim narodom. Hvala. Hvala, gospod Tanovski. Hvala lepa. Zelo čudno je. Včasih govorijo koordinatorji najprej, včasih pa je čisto ponaključno. Ponaključnosti. Zelo veseli smo, da smo sedaj večja skupina od zelenih. Kakorkoli že, pozdravljeni gospod namestnik, zelo ste dobrodošli tukaj. Večkrat smo se že srečali in čestitam vaši vladi v imenu skupine EKR za prijetje generala Mladeča. Mislim, da je to velik korak za to, da zaključimo zelo boleče in temno poglavje v tej regiji. Sam in moja skupina vas bomo seveda podpirali pri kandidaturi. Podpirali bomo tudi pospešen postopek, če boste lahko pokazali, da ste upravili svojo domačo nalogo. Mislim, da sedaj obstaja možnost in Tukaj govorim kot stalni poročevalec za Črnogoro. Črnogorci so namreč zelo frustrirani, ker so sicer kandidati, ampak pogajanja ne napredujejo. V okviru komisije želimo sedaj združiti Makedonijo, Črnogoro in Srbijo, da bi vse postale kandidatke in hkrati odpirale pogajanja. Kakor veste, bi to lahko bilo v začetku naslednjega leta. Mislim, da moramo razmisliti o tem, ali se bo to zgodilo ali ne. Mislim, da moramo vsako državo ocenjevati posamezno in glede na dosežke, vsaj v primeru Makedonije, ni sprejemljivo, da prihaja do zamud. Mislim, da zaradi spora s sosedo ne bi smeli zavirati kandidature. Vaša kandidatura je zelo delikatna, ampak od, vprašanje je povezano s Hrvaško in vašimi dvostranskimi odnosi s Hrvaško. Hrvaška bo verjetno nova članica Evropske unije, če bo vse šlo po načrtu, ampak zanima me, v kolikšni meri bo Hrvaška pomagala ali zavirala vaš postopek pridružitve Evropske unije in do kolikšne mere lahko preteklost pustite za sabo in se skupaj podate na pot evroatlantskih aspiracij. In še na koncu Kosovo, verjetno ste prebrali moj članek, govoril sem čisto z osebnega vidika, namreč že nekaj časa zagovarjam delitev tega ozemlja, kolikor vem, Ministr za notranje zadeve prav tako omenja to možnost. Ministr iz vaše vlade sam si bom še naprej prizadeval za ta predlog na vseh možnih ravneh. Dokler se to ne bo zgodilo, po mojem mnenju, dokončnega sporazuma, dokončne razrešitve tega problema ne bo. Mislim, da potrebujemo neke vrste izvirno razmišljanje na področju tega problema. Hvala, gospod Vajkl. Dve minuti. Yeah. Ja. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Čelič, pozdravljeni tukaj z veseljem. Ugotavljam, da govorimo o možnostih Srbije za vstop v Evropsko unijo. Veliko dela ste opravili in velik križ vam je padel s pleč. Ne želim problema delati večjega ali manjšega kot je, ampak zelo pomembno je, da delo upravljate tako, kot ga upravljate vi. Namreč govoriti je treba o sodobni Srbiji, o sodobnih problemih in ne problemih iz preteklosti. Zadnjič, ko ste bili tukaj, sem dejal, da si. Da morajo Srbi in srpski voljivci razumeti, da mladič ni nacionalni ponos, ampak nacionalna sramota. Zato je zelo pomembno, kako boste vi spremenili Srbijo v sodobno državo. Veliko dela vas čaka in vaš vladni program predstavlja osnovo, naprimer usmeritev v nove naložbe, odpiranje drugim in tako naprej. Mi pa moramo pomagati, kako smo storili za liberalizacijo vizumskega režima in drugimi koraki. Mislim, da je. diskurs, ki ga imate s Kosovom, zelo pomemben, ampak pomembni so tudi pogovori o Kosovu. Morda bi bilo dobro, če bi govorili kdaj o Kosovu, ne samo o Prištini. To bi bil naslednji korak. Tudi mi bi ga zagotovo cenili. Mislim, da bi morali imeti pragmatične pogovore in delati sebi v prid. Mislim tudi, da bi bilo zelo dobro, če bi Srbija še naprej imela konstruktivno ulogo v regionalnem kontekstu, to pomeni tudi v Črni Gori ter Bosni in Hercegovini. Tam živijo Srbi in Beograd ima zelo pomembno vlogo. Hvala. Well, uh... Hvala lepa, gospod Robert expectedly. No, Nepričakovano. Hvala lepa. Bom odkrit, če sem lahko. Nekaj hitrih vprašanj. Zakaj bi vam morali zaupati v zvezi z vojnimi zločinci, glede na to, da ste tako dolgo izplačevali pokojnino generalu Mladiču in kako ste ga ob pravem trenutku dobili ravno takrat, ko je bilo potrebno. Drugič, kolikor razumem, velik del srpskega javnega mnenja zanika grozovitosti, ki so se zgodile in podpira še vedno Miloševiča ter mladiča pri njunem početju. In tretjič, tukaj sledim besedam svojega mlajšega kolege, kako bo ta pristop pomagal eh, pri vaših pogajanjih z Evropsko unijo, ko in če postanete članica, kako boste postopali s Hrvaško. Že sedaj vidimo neizogibne probleme, naprimer, ki jih imajo grki in grški eh, ciprčani v zvezi s Turčijo. Ali bo Hrvaška enako storila vam in ne na zadnje Kosovo, to je vprašanje, ki preprosto ne želi izginiti. Zanima me, kako boste to vprašanje rešili. Hvala ali naj to razumemo kot britanski optimizem. Kakorkoli že, hvala lepa, gospod Nikolaj. You, chair, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod namestnik predsednika vlade. Pozdravljam vas tukaj, zagotavljam vam, da moja skupina še vedno podpira evropske aspiracije vaše države ter Zahodnega Balkana. Moje mnenje je, da bo Evropa zaključena popolna, šele ko boste vi v Evropski uniji in postopek širitve bo uspešen, ko se bo to zgodilo. Imam nekaj vprašanj v zvezi z vašim projektom in priznati moram, da številni tukaj menimo, da reforme v Srbiji niso dovolj resne. Sama želim verjeti v resnost vaših reform, kajti vidim rezultate. Seveda pa moramo upoštevati tudi reforme v drugih državah, članicah. Mislim, da ste vi uspešen primer teh reform. Še eno vprašanje. Odziv javnosti na prijetje generala Mladiča. Kako resne Kako resna je bila ta reakcija javnosti na ta dogodek? Želim vam povedati tudi, da podpiramo vašo teorijo v zvezi s proračunom. Če želi Evropska unija pokazati, da je politika širitve ena glavnih politik Evropske unije, potem moramo zagotoviti ustrezna sredstva, zato da bomo lahko reševali to vprašanje. 1,3 ali 1,5 odstotka lahko zagotovi dovolj politične volje. Tretje vprašanje. Donorska strategija, kakšna je vaša vizija? Now, Howe, Howe, gospod Howitt. Hvala lepa, gospod namestnik predsednika vlade. Upam, da vam je bila razprava med četrto in peto največjo skupino v parlamentu bila zabavna. Vašim tenisačem želim vse najboljše v Wimbledonu, seveda pa ne toliko kot Britancem. Upam, da razumete. Naša skupina podpira evropsko perspektivo vaše države. Pozdravljamo tudi besede, ki ste jih povedali v to smer. Država se je soočala z veliko težavami glede prijetja vojnih zločincev, še vedno je Hadžič na prostosti. Postopki, sodne postopki te potekajo v vseh državah v tej regiji, zato je zelo pomembno, da pozdravimo vaše prizadevanja za prijetje eh, generala Mladiča in strinjam se s tem, kar ste povedali danes do povdan. Mislim, da ni treba preveč odprto govoriti o tem, kaj menim o pogovori s Kosovom. Mislim, da moramo tukaj uspeti upam, da bomo dejansko videli napredek. Mislim, da bi razprave v javnosti lahko ovirale celo morebiten napredek. Moje vprašanje zadeva Rome. Tega še nismo slišali. V vsaki državi v tej regiji se pojavljajo problemi z Romi. Tudi vaša država ima s tem, vaša država ima s tem težave. Zanima me le, kakšen je zadnji razvoj dogodkov in kakšne ukrepe še predlagate za to, da bi zagotovili pošteno obravnavo in da bi zagotovili, da romske skupnosti ne bodo deležne diskriminacije in kako lahko mi pomagamo pri doseganju tega cilja. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je bil odziv nekaterih Srbov na prijetje generala Mladiča dokaz, kako pogumna je trenutna vlada, mislim, da lahko na to zadevo pogledamo tudi drugače. Gospod namestnik predsednika vlade, vse čas do pol enih imate na voljo. Hvala. So, uh... Hvala lepa. Poskusil bom kronološko odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala lepa, da ste se nam zahvalili, kar zadeva generala Mladiča. Ne smete pozaviti, da je Jugoslavija razpadla, da so ostale problemi. Tudi 650 tisoč Srbov je umrlo v etničnem čiščenju v Bosni in Hercegovini ter na Hrvačkem. Tisto tisoč srbskih Romov in Albancev je bilo notranje razseljenih iz Kosovo. Če to primerjamo 7 milijoni in pol na Kosovo oziroma izključujoč Kosovo, lahko vidimo, da to predstavlja 15 odstotkov prebivalstva v zadnjih 15 letih so bili prisilno izgnani iz svojih domov, prišli so k nam in otroci, ki ste jih videli na ulicah, to so oni. Opozoriti želim na to, da je Srbija sama morala poskrbeti za begunce in notranje razseljene ljudi. Nobenega mednarodnega načrta ni bilo, nobene konference, nič. Srbija je skoraj v celoti morala za to poskrbeti sama. Sedaj imamo nekatere projekte. In kar zadeva javno mnenje, stvari so pač kakršne so. Ampak videli ste, da naslednji dan ni bilo več nič. Gospod Tadič je v trenutku prijetja dejal, da vsak, ki bo okrožal javni red in mir, bo postavljen pred sodišče. To ni samo naša naš pravni red, mednarodni pravni red, ampak tudi moralna obveza. Upoštevati moramo žrtve, bošnjake in tudi prihodnje odnose z Bosno in Hercegovino. Da, Evropa je pomembna, ampak v prihodnjih desetletjih in stoletjih bomo morali živeti z Albanci, z bošnjaki, s Hrvati, ne glede na vse. Zato je to nekaj, kar želimo storiti in zato smo tu, to tudi storili. Mislim, da si je večina v Srbiji oddahnila. Predsednik Tadić je povedal, da smo sedaj izbrisali madež z našega ugleda. Občutek pa je, da boste meni in drugim uradnikom zaupali bolj sedaj, da, ko vam pravim, da bomo storili vse, da najdemo tudi Hadžiča. Delamo vse, kar je mogoče, da bi to storili, kako smo januarja delali, da bomo prijeli mladiča kar zdaj je poročilo v Varnostnem svetu Združenih narodov. Želite nekaj citatov? Srbija ne počne vse v svoji moči zato, da bi prejela begunca. Strategija Srbije je neuspešna. To je bilo zapisano v poročilu. Ravnati moramo postopoma, ne z trženjem, lobiranjem ali predstavitvami v PowerPointu. Ne. Konkretni rezultati so pomembni. Na mnogo načinov moramo delati še bolje od pričakovanj in to je popolnoma v redu, dokler so merila napredka enaka za vse in dokler so ocene objektivne. Nobenega problema nimamo s tem. Kar zadeva Kosovo, nekaj vprašanj je bilo v zvezi s tem. Pripravljeni smo govoriti o vsem, pripravljeni smo biti prožni. Prav tako želimo biti partner, ki je zanesljiv ampak enostranska najava ni spremljiva. Kakšna bi lahko bila rešitev? Omenjali ste nekaj vodilnih politikov v Srbiji. Včasih ljudi, ljudje rečejo, fantje, realnost je pač kakršna je. Albanci ne želijo, da jim vlada Beograd. In to je delno tudi res. Ampak številni Albanci prav tako ne želijo, da jim vlada Priština. Ne smemo gledati na samo en vidik realnosti. Začeti moramo z realno sliko. Če želimo realnost spremeniti, potem to pomeni, da zagovarjamo nasilje. Po mojem mnenju pa neče več ne zagovarja nasilja. Če želimo najti mirno rešitev, moramo to upoštevati. Tukaj pred vami v odboru za zunanje zadeve ni moje mesto, da to potrdim, ampak sporočam vam, da smo pripravljeni govoriti o vsem, o severu Kosova, o vseh vprašanjih, ki so potrebna za to, da ne bi prišlo do zamrznega konflikta, zato da bi lahko vsi v Zahodnem Balkanu imeli mirno in uspešno življenje še v tem stoletju. Ampak obstaja določena rdeča črta, ki je jasna ne smete od nas zahtevati, da ravnamo v nasprotju z ustavo. Vendar rešitev moramo najti in bomo jo našli, če bomo deležni pomoči. Upoštevajte, tukaj bom citiral nekaj poročil iz Evropske unije. Lani je imela 300 milijonov izvozov in 3 milijarde uvoza z BDP-jem 5 milijonov. Če želi kdo zagotoviti, da bo ta mlada generacija šla v pravo smer, smo to mi. Mi smo najbolj zainteresirani za to, da bo tisto, kar se dogaja v Kosovo, v Metohiji, šlo v pravo smer. In še nekaj drugega. Podpiramo Eulex, ampak če pregledamo dogodke preteklih dni. Izdali, Eulex je izdal mandat za prijetje nekoga v Turčiji, Interpol je dejal da, mednarodni mandat, potem pa včeraj so v enem največjih časopisov tega doktorja, ki naj bi pobiral, nezakonito pobiral človeške organe, dejal, sploh me ne skrbi, bil sem že aretiran januarja, nobenih težav ni. Vidimo lahko, da ima Euleks težave. To pa ni Euleksova krivda, ampak Združeni narodi imajo pristojnost tukaj za Albanijo, za Maroko, za Izrael in tako naprej. To so vse države, kjer bi morale preiskave potekati. Ne govorim o Euleksu in ne strinjam se s tem, da je to nekaj postranskega. Zakaj? Zakaj bi dali v nič srbske žrtve? Ljudi so ubili zato, da so jim lahko pobrali organe in jih prodali na mednarodnem trgu. Ali to ni vredno nič, ali niso njihove družine, so, si te družine ne zaslužijo enake pomoči kot druge. Samo to zahtevamo. Mislim, da moramo potegniti jasno črto. V Srbiji vidite izjave mojega predsednika premija in tako naprej. V Srbiji nikoli nismo politizirali tega vprašanja. Nikoli ni bilo to vključeno v dialog s Prištino, nikoli nismo politizirali tega vprašanja. Gre za pravico. Hrvaška. Podpiramo vključitev Hrvaške, omenjali ste tudi Donavo. Ko bo Hrvaška v Evropski uniji, potem bo Donava tekla iz Evropske unije v Srbijo in potem spet v Evropsko unijo. Mislim, da to kaže, da smo mi naravni del Evropske unije. Imamo še nekaj odprtih vprašanj, seveda, ampak dvostranski odnosi med Belgradom in Zagrebom se izboljšujejo. Podam vam lahko resne primere tega, naprimer obisk Vukovarja, tudi skupni projekti za obnovo Vukovarja potekajo in nekaj srbskih naložb so že dopustili v Hrvaškem. 20. junija bo prvič po 20 letih potekala neposredna povezava, zračna povezava med Beogradom in Dubrovnikom. In povem vam lahko tudi, da se ljudje iz Hrvaške in Srbije spet med seboj poročajo. <laughs> This is, I, I, I didn't mean... Tega nisem mislil kot sodbo, ampak kot izraz, kar zadeva Bosno in Hercegovino predsednik Tadić in resolucija o Srebrenici in tako naprej, to kaže, da Srbija podpira teritorijalno integriteto Bosne in Hercegovine in to bomo še naprej počeli. Podprli bomo vsako rešitev, ki jo bodo sprejeli trije narodi v Bosni in Hercegovini. Ne bomo pa podpirali premikov v smeri ogrožanja teritorijalne integritete te države. Naše reforme, resne ali ne, odvisno kako gledate na to. Sam bi rekel, da so. 17 milijard evrov neposrednih tujih naložb smo zagotovili in tri pogodbe, vredne več kot milijard evrov, smo že sklenili z vlagatelji iz Belgije, Norveške in Italije. Tega prav gotovo ne bi storili, če ne bi bili mnenja, da smo resni. Z veseljem vam lahko povem, da smo sprejeli tudi francosko delegacijo, tam so bili tudi ljudje iz Mišljena in Lafarža. Tudi drugi vladakateli so bili tam. Oboje so rekli, da so naše tovarne najbolj produktivne na svetu. Upam, da bo tako ostalo. Tako pač je danes. Mislim, da gre za to, da zagotovimo rezultate. Če sklenem, Romi. Obenem sem tudi predsednik odbora za vključevanje Romov, gre za politiko in etiko. Srbi v Evropi ne moramo sprejeti dejstva, da določena skupina ljudi živi 15 ali 20 let manj kot drugi. Ne moramo sprejeti dejstva, da 60 odstotkov Romov v Srbiji živi v nespremljivih sanitarnih pogojih. Ob enem pa to lahko se spremeni v probleme v zvezi z iskanjem azila in tako naprej. Gospo Jaroko iz Mačarske sem se srečal pred tem zasedanjem, govorila sva o platformi, ki jo je sprejela komisija in o strategiji, ki jo je sprejel ta parlament. Romi so edini evropejci, kakor nam sporočajo določeni voditelji Romov. V manjšini so povsod. Njihova domovina, tako rekoč, je Evropa. Storiti moramo več. Naprimer, prvič smo poskrbeli za to, da imamo pozitivno diskriminacijo, vsaj 100 Romov bo lahko obiskovalo univerzo brez plačevanja šolnin, poskrbeli smo za to, da otroci gredo v šolo in da ostanejo v šoli. In to je toliko bolj učinkovito, tako gospodarsko kot tudi iz človeškega vidika, da rešimo problem, kjer je, ne pa da se igračkamo z njihovimi življenji da jih premikamo sem in tja in potem se vrno, vrnejo nazaj. Prihodnost Roma v Srbiji je v Srbiji. Sedaj počnemo veliko stvari. Vsekakor pa bomo odboru in parlamentu poročali, kaj počnemo 22. junija. Bomo z gospodom Mirelom govorili o tej temi. To bo sestanek o vključevanju Romov v Srbiji, ampak najpomembnejše je, da nasilja proti Romom v Srbiji ni. Nekaj izgredov ali incidentov se od časa do časa pojavi. Obiskal sem romskega otroka, ki so ga pretepli. Pred nekaj tedni je župan sprejel tega otroka in tudi srbske najstnike, ki so ga zaščitili in dejal je, da je on ta otrok junak Beograda nobene politične stranke ni, ampak obstaja pa še nekaj predsotkov, tako da nas čaka še nekaj dela na to temo. Upam, da sem odgovoril na večino vaših vprašanj, hvala lepa in upam, da vas bo vsaj nekaj uspelo obiskati Beograd 9. septembra. Gospod Madakan je povedal, videti moraš, če želiš verjeti. Hvala. Hvala lepa, gospod namestnik predsednika vlade. Želimo vam obilo uspeha in vso srečo. Obveščam vas, da bo naslednja seja potekala 21. junija v Bruslju zelo zgodaj zjutraj ob 9. Hvala lepa.